Prav lepo pozdravljeni vsi. Lepo pozdravljeni na prvi seji odbora za proračunski nadzor letos. Želim vam lepo, zdravo leto in upam, da bomo uspešni na evropski ravni. Upam, da ste vsi dobro začeli. Zelo lepo pa vas je videti v vsakem primeru. Začeli bomo z dnevnim redom nihče nima drugačnega mnenja glede dnevnega reda, zato bomo dnevni red sprejeli v trenutni obliki. Kont news imate, zapisniki tam so 9. in 10. november, 30. november in 1. december ter 3. in 7. december. Če ne bo nobenih komentarjev do konca zasedanja, bodo zapisniki sprejeti. In sedaj smo pri četrti delovni, četrti točki in sicer delovni program Evropskega računskega sodišča za leto 2016. Z nami je predsednik računskega sodišča gospod Kaldera in z nami je tudi zelo veliko članov računskega sodišča. Vsi pa ste zelo lepo pozdravljeni. Oktobra smo bili pri vas, ta program smo že obravnavali. In gospod predsednik, zato zdaj čakamo na vašo predstavitev, veseli smo, da ste tukaj in eh, veseli nas, da nam boste predstavili svoj delovni program. Izvolite. Thank you, um, Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa še enkrat, da ste me povabili sem, da vam predstavim delovni program leta Evropskega računskega sodišča za leto 2016. Torej. Tudi sem vam želim vse najlepše v letu 2016. Leto 2016 bo zelo pomembno leto za Evropsko unijo in za njene institucije. Evropska unija in države članice se soočajo z dolgoročnimi izzivi, prav tako pa se spopadamo z dolgoročnimi in dolgotrajnimi krizami. Med drugim so to gospodarstvo, zaposlovanje, doseganje novih ciljev na področju trajnostnega razvoja in podnebja, omeniti pa moramo tudi upravljanje migracij in boj proti terorizmu. Zato mora Evropska unija kar najbolje izkoristiti omejene vire, ki jih ima na voljo. To velja tako na zakonodajni, kot tudi na proračunski ravni. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba izboljšati prioritizacijo in izvajanje projektov, ki jih želimo doseči. To še posebej pomeni, da bi bilo najbolje izkoristiti umestni pregled dolgoročne strategije in večletnega finančnega okvira. To so ključna vprašanja za Evropsko unijo. Naš delovni program za leto 2016 odraža to realnost. Določa revizije, ki jih bomo začeli izvajati v letu 2016, prav tako pa so navedena poročila, ki jih bomo objavili v letu 2016. In še enkrat, seveda bomo izpolnili svoje obveznosti in pripravili bomo več kot 50 letnih poročil, ampak ob enem se bomo posvečali tudi reviziji uspešnosti Seveda ne moremo revidirati vsega in ne moremo poročati o vsem. Zato se bomo posvetili tistim delom, kjer bi po našem mnenju lahko zagotovili največ dodane vrednosti. Zato bomo opredelili revizijske prioritete, na osnovi katerih bomo delali naslednji dve ali tri leta. Te prednostne naloge pomenijo opredelitev tem v letnih poročilih. To potem vodi tudi do izbire novih nalog za posebna poročila in to predstavlja tudi področja, kjer bomo razvijali dolgoročno znanje in izkušnje na področju revizij. Vsako leto posodobimo prednostne naloge na osnovi pregleda razvoja dogodkov na ravni EU in na osnovi našega razumevanja okolja in na osnovi razumevanja potreb naših deležnikov. Letos smo v delovnem programu izkoristili zelo veliko in obsežno vključenost Evropskega parlamenta. Govornik nima vključenega mikrofona. Uh, Gre torej za nov način dela. Upamo, da se bi lahko tak medinstitucionalni dialog razvil v stalno lasnost ali stalno značilnost našega dela. Po našem mnenju je to ključnega pomena za to, da bodo naši rezultati dela čim bolj relevantni in koristni, kajte tako lahko bolje opredelimo prednostne naloge na področju revizij, tako lahko izberemo teme, ki so najbolj relevantne v zvezi z revizijami, ki jih želimo izvesti in tako se izognemo temu, da prihaja do razlik med pričakovanji in rezultati. Oktober lani, kako ste omenili, gospa predsednica, so poslanci tega odbora obiskali sodišče. Takrat sem že podal predogled naših prednostnih nalog za leto 2016. Danes pa bi rad omenil nekaj specifičnih revizij v zvezi s temi prednostnimi nalogami, ki jih bomo začeli izvajati leta 2016. Že na začetku sem dejal, da je ena od ključnih nalog za Evropsko unijo izboljšanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. V zadnjih letih smo prednost dajali revizijam ukrepov za zaposlovanje mladih. In moja kolegica Iljana Ivanova bo predstavila naše najnovejše posebno poročilo na to temo in to je naslednja točka na dnevnem redu. Leta 2016 pa bomo več pozornosti namenili pozornosti oziroma prizadevanjem, da bi izboljšali gospodarstvo. Posebej bomo vzeli pod drobnogled digitalno agendo komisije. Izvali bomo revizije glede podpore za mobilnost delavcev, širokopasovni dostop do interneta in infrastrukturo na tem področju, prav tako bomo opredelili omrežja cestnega prometa in železniškega prometa. Evropsko gospodarstvo se bo razvijalo in raslo le, če bomo zagotovili ozračje dobrega finančnega in gospodarskega upravljanja. To bo naša prednostna naloga. Leta 2016 bo sodišče poročalo o finančni pomoči državam članicam, o postopku presežnega primankljaja in o nadzoru bonitetnih agencij v Evropski uniji. Nadaljevali bomo delo revizije, ki smo ga začeli že lani. Prav tako bomo revidirali nov enotni mehanizem za reševanje in novi enotni mehanizem za reševanje bank. Prav tako pa bomo začeli ocenjevati prvih pet let delovanja evropskega semestra. Tudi energetska politika bo prednostna naloga. Leta 2015 smo objavili posebno poročilo o skupnem energetskem trgu in o varni oskrbi z energijo. Leta 2016 se bomo posvečali energiji in podnebju. To je tema, ki jo bomo upoštevali tudi v prihodnosti. Izpolnjevanje podnebnih ciljev je zelo pomembno. In to je pomembno za številno politično področje Evropske unije, kajti na teh področjih se uporabljajo sredstva Evropske unije. In letos bomo poročali o zavezi, da na, naj bi porabili 20 odstotkov proračuna EU za ukrepe na področju podnebja. Preučili pa bomo tudi politiko na področju biogoriv, kmetijskih praks in na področju pomoči za obnovljive verje energije na podeželju. Poleg tega bomo uvedli še eno novo prednostno nalogo za leto 2016. To je azil, migracije in varnost. Odbor že ve, da izvajamo revizijo porabe na področju migracij v južnem sredozemlju in državah vzhodne soseščine. Trenutno izvajamo predhodno delo in odbor je zelo zainteresiran za to temo, zato bomo revizijo poskusili zaključiti čim prej. Revizijo smo začeli leta 2014 in od takrat je Evropska unija sprejela zelo veliko beguncev, številni od teh pa so zaprosili za azil. Evropska unija in države članice so sprejeli ukrepe za to, da bi se spopadli s to krizo in več ukrepov je pripravljen tudi za letos. Zato bo sodišče letos začelo izvajati novo revizijo, specifično v zvezi z odzivom komisije na begunsko krizo. Tako bomo seveda upoštevali znanje politike Evropske unije na tem področju, ki ga imamo že sedaj. Leta 2016 bomo začeli z revizijami orodi za zaščito pred terorizmom, o ukrepih za preprečevanje trgovanja z ljudmi in o pomoči državam, ki bi lahko bile vir migrantov in prosilcev za azil, kot so Tunizija in Centralna Afriška republika. Kot v prejšnjih letih, nameravamo delati na številnih posebnih poročilih v zvezi z vprašanji, v zvezi z glavnimi instrumenti EU za usklajevanje in izvajanje politik. To je strategija EU 2020 večji programi, ki zahtevajo veliko finančnih virov in tudi agencije in drugi organi, kar zadeva glavne programe za porabo sredstev. Tukaj bomo gledali absorpcijo sredstev EU, izbiro projektov in finančne popravke na področju kohezije, pa tudi osnovno schemo plačil na področju kmetijstva. Kar zadeva EU in organe EU, tukaj bomo ocenjevali uspešnost agencije za inovacije in omrežja ter evropskega, evropskih pobud za raziskave in tehnologijo. Prednostne naloge sodišča se bodo odražale tudi v letnem programu o delu, ki predstavlja osnovo za vsa ta letna poročila. Naslednje letno poročilo o proračunu EU bo vključevalo novo poglavje o večletnem finančnem okviru, naslov pa bo varnost in državljanstvo. Nadaljevali bomo z pozornostjo na uspešnost. V poglavju o rezultatih bomo poročali o umestnem pregledu komisije strategije EU 2020. Prav tako bomo poročali o tem, koliko se obzorje 2020 posveča rezultatom in prispevanju k doseganju rezultatov te strategije. Še enkrat bomo poročali o vprašanjih uspešnosti, ki se porajajo na osnovi revizije transakcij porabe v okviru skupnega upravljanja. Na koncu vam lahko povem, da bomo spremljali tudi razvoj dogodkov na področju absorpcije sredstev EU in uporabe finančnih instrumentov. To smo izpostavili že lani v poglavju o proračunskem in finančnem upravljanju EU. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, komisija upravičeno v svojem delovnem programu za leto 2016 pravi, da ne moremo nadaljevati tako kot do sedaj. Sodišče se s tem strinja. Zaenkrat sem govoril o revizijskih prioritetah za leto 2016. Zdaj pa želim povedati še nekaj besed o korakih, ki jih je sodišče sprejelo za to, da izboljša svojo uspešnost kot institucija. Leta 2016 bomo morali izvesti veliko spremembo v okviru naše institucije, kajti izvajamo strategije, ki oziroma izvajamo reforme, ki smo jih začeli izvajati v okviru strategije za 2013 do 2017. Na začetku tega meseca bomo in smo začeli izvajati nov organizacijski model, ki temelji na nalogah. Tako bomo lahko svoje naloge in vire upravljali bolje in tudi bolj prožno. Menim, da nam bo to pomagalo pri sprejemanju posebnih poročil, ki jih bomo začeli pripravljati leta 2016. V splošnem naj bi poročila sprejeli v 13 mesecih, kakor je določeno v novi finančni uredbi. Prav tako bomo zagotovili več podrobnosti o napredovanju izvajanja naše strategije, izvajali pa bomo tudi priporočila v pregledu uh, parlamenta, in v pregledu letnih dejavnosti. Gospa predsednica, spoštovana poslanke in poslanci, to so res izzive v polni časi za Evropsko unijo. Evropska unija in institucije morajo sodelovati zato, da se bomo spopadli s problemi, s katerimi se soočamo. Vsi pa morajo delati po najboljših močeh. Leta 2016 bo Evropsko računsko sodišče prispevalo k skupnim prizadevanjem v to smer, tako da bomo izvajali delovni program, ki sem ga vam danes predstavil. In to bomo storili po najboljših močeh. Hvala lepa za pozornost. Dank, Herr hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za ta res dober pregled vašega delovnega programa. Mi smo odbor za proračunski nadzor, veliko interesa smo imeli za to in tudi prihodnosti. Želimo v svoje delo vključiti čim več odborov, zato upozarjam na to, da je sodelovanje pri vsakem posebnem poročilu za nas zelo pomembno. To pomeni, da vedno povabimo tudi ustrezne relevantne odbore, da sodelujejo pri predstavitvah, In še enkrat jih vabim, da se spoznajo z vašim delom in z, vašim, z vašimi prizadevanji. Biti moramo previdni, lahko bi zadeve še izboljšali, ampak v tej smeri bomo delali še naprej. Zelo dobro se mi zdi, da smo vas imeli priložnost eh, gostiti na konferenci predsednikov odborov ko človek začne z nečim novim, je treba poskrbeti, da to, to sprejmejo vsi. Ponavljati je treba, da resno mislimo s tem. In tudi v parlamentu lahko vsem rečem, resni smo, ko govorimo o tem in želim si, da bi vsi sodelovali. To velja tudi za odbor za kmetijstvo. Samo imam nekaj vprašanj. Zdaj nas čaka umestni pregled programov v zvezi s tem niste rekli nič. Zanima me, kako bo sodišče delalo na tem. Boste sistematično vključeni v umestni pregled ali vas bo treba pozvati, da podate svoje odgovore. Če vas je treba pozvati, vas pozivam kar sedaj, kajti zelo pomembno je, da dobimo tudi vaše mnenje o tem, kaj se dogaja s temi programi. Že zdaj je jasno, da ni bilo izvedenih veliko transakcij v okviru novega programa. Zadeve so torej še nekako v oblakih, mislim pa, da bi bilo nujno, da ste vključeni tudi vi, zato da vi eh, pridete do nekih spoznanj, čeprav zbirka podatkov zaenkrat še ni 100-odstotno gotova. To je torej moje prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje je naslednje. Sodišče se je nekoliko prenovilo, sami ste tudi govorili o tem če zadeve premislimo, gre za spremembo tretjine zaposlenih, tako rekoč, to predstavlja zelo veliko spremembo in tudi velike izzive. Zanima me, kaj počnete, da boste poskrbeli, da bodo tudi novi člani čim prej začeli z delom, tako kot je treba, tudi v parlamentu se to večkrat zgodi, treba je potem pogledati, kje kdo je, kakšno je stanje in eh, potem izvajamo tako imenovano usposabljanje na delovnem mestu. Mi imamo pred seboj nalogo, da obravnavamo to novo obliko dela sodišča in moje vprašanje je, mi izbiramo nove člane sodišča, zanima pa me, na kaj bi morali biti še posebej pozorni, ko to počnemo. Hvala lepa. Hvala lepa za ta vprašanja, gospa predsednica. In hvala za to, da ste omenili, da poskušamo rešiti vprašanja, ki jih ima vaš odbor, pa tudi parlament nasploh. Poskušamo razumeti, kakšne so prednostne naloge za različne odbore. Mislim, da bo naše delo tako bolj relevantno za vse in prav to želimo doseči. Namreč z viri, ki jih imamo na voljo, želimo doseči čim boljše rezultate. Želimo zagotoviti dodano vrednost za vas. če bi lahko preko konference predsednikov odborov našli način za ukrepljeno sodelovanje, če bi lahko našli nek način, da bi sodelovali že v bolj zgodnih fazah, bi bilo to super. Morda ta mesec, naslednji mesec, ne vem, čim prej v letu bi morali začeti z dialogom, tako da bi lahko opredelili najpomembnejše teme, s katerimi se ukvarjajo posamezni odbori. To bi bilo zelo pomembno za nas in to bi nam pomagalo tudi pri tem, da bolje upoštevamo pomisleke parlamenta. Umestni pregled trenutnega večletnega finančnega okvira smo opredelili kot eh, zelo lepo, zlato priložnost, če lahko tako rečem, za to, da bi govorili o finančnem upravljanju v Evropski uniji. Novembra sem predstavil letno poročilo in takrat sem poudaril, da je zelo pomembno, da zagotovimo boljši način za vlaganje sredstev EU. Proračun je treba izkoristiti za to, da se posvetimo glavnim prednostnim nalogam in največjim izzivom, s katerimi se sooča Evropska unija. Po drugi strani pa mora proračun postati bolj prožen instrument za to, da se spopadamo z prednostnimi nalogi in izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti. Pripravili smo že kratek dokument na to temo in dokument bo na voljo k malu. Opredelili pa smo tri stvari stebre, na katerih bi lahko temeljil nov večletni finančni okvir. Prvič, ugotoviti želimo, ali so cilji ustrezni. Razmisliti moramo torej o ciljih. Drugič, gre za procese upravljanja, ali obstaja kak način, da bi zadeve poenostavili, da bi kar čim bolje izkoristili instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bi bil proces upravljanja lažji, bolj pregleden. Tako bi se izognili problemom glede absorpcije in vprašanjem na področju združljivosti in skladnosti, ki smo jih omenili v poročilu. Govoriti pa je treba seveda tudi o odgovornosti. Če si pogledate razvoj večletnega finančnega okvira v preteklosti, lahko vidite, da je to omogočilo oblikovanje novih instrumentov zunaj proračuna. Poskrbeti moramo, da bodo ti novi instrumenti, ki so sicer zelo pomembni, takšni, da bodo izpostavljeni ustreznemu nadzoru. Naprimer Evropski sklad za strateške naložbe ali drugi instrumenti, ki so bili predlagani in uvedeni, vsi spadajo v ta koš. Umestni pregled naj bi trajal vse leto in kasneje letos bomo na osnovi preteklega dela poskusili obravnavati elemente, ki bi lahko podpirali delo. Želimo prispevati k delu komisije z našimi izkušnjami. Želimo ugotoviti, kaj se lahko naučimo iz prejšnjih revizij. Želimo bolje opredeliti tiste točke, ki sem jih omenil prej. Zanima nas torej, kako bi lahko kar čim bolje izkoristili proračun Evropske unije, da bi dosegli čim boljše rezultate, da bi z naložbami, ki jih izberemo, dosegli kar največji učinek in da bi zagotovili vso potrebno prožnost v finančnih instrumentih upam, da bomo skozi leto dobro sodelovali z vašim odborom in z Evropsko komisijo, kajte Evropska komisija je tista institucija, ki skrbi za pobude na tem področju, sodelujemo tudi s svetom, kajti svet je odgovoren, da odloča o tem v okviru svojih pristojnosti. Kar zadeva reformo sodišča, učinek reforme je naslednji. To vpliva tudi na zaposlene v sodišču in glede na to, da smo se organizirali glede na naloge, lahko čisto na preprost način povem, kaj to pomeni. To pomeni, da zagotavljamo sredstva za upravljanje nalog ne pa da iščemo naloge za to, da bi porabili vire in sredstva, ki jih imamo na voljo. Učinek na nove zaposlene ali stare zaposlene verjetno ne bo zelo negativen, kaj te ljudje, ki se pridružujejo sodišču, gredo skozi program uvajanja, ki traja več mesecev, zato da razumejo delo na sodišču. Kar zadeva člane, letos bomo obnovili mandat devetim članom, devetim v maju, enemu novembra. Upam in dovolite mi, da podam ta komentar, upam, da bodo države članice in svet pripravljeni z imeni kandidatov in sicer, da bodo podali svoje predloge še pravočasno, da bomo lahko obravnavali devet kandidatov za ta proces obnove maja. Drugače bomo v prihodnosti težko upravljali ta proces, kajti pojavi se lahko tveganje, da bomo imeli postopke imenovanja v sodišče skoraj vsaki mesec. To bi zelo motilo naš proces delovni tok. Ampak, če bi seveda bili vsi pripravljeni priti hkrati, bi jih mi z veseljem pozdravili, pripravljeni smo jih vključiti v delo sodišča. In dejstvo, da smo se sedaj odločili za ta pristop na osnovi nalog, pomeni, da je lažje na osnovi tehnologije, znanja in izkušenj že zaposlenih najti naloge, kjer lahko bolje prispevajo k uspešnemu upravljanju nalog. Res je, imamo sistem zbornic, ampak želimo uvesti tak sistem, ki ne bi bil preveč razdeljen in ograjen drug od drugega, tako bi lahko bolj prožno upravljali naloge. Zato zdaj govorimo o spremembi tega sistema. Novi člani bodo seveda postali del tega novega sistema in upam, da se bodo lahko naučili tekom svojega dela. Obdobje prilagajanja lahko daljše ali krajše, institucijo je treba dobro poznati, vendar mislim, da bodo vsi potencijalni kandidati, ki so kandidati za člane sodišča, dobro strokovno podkovani na področju financ in finančnega upravljanja, da to ne bo preveč zahtevno. Če ljudje prihajajo k nam z različnimi ozadji, potem bo to samo koristilo sodišču, spopadamo se z novimi izzivi, veliko je novih področji, naprimer ESM ali ESR. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ajala Sender je naslednja, izvolite. Sí. <clears throat> Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, pues... Hvala, predsedujoča. Najprej bi želela vsem zaželeti srečno novo leto in vam zaželeti torej eh, lepo eh, leto 2016, eh, tako za vse nas, kot tudi za naše državljane. Torej, zahvaljujem se predsedniku računskega sodišča za torej eh, konkretizacijo tega predloga, ki ponuja zelo pomembne elemente za prihodnost eh, in ki nam jasno kaže tudi pot naprej, se pravi, kako bo eh, se sodišče spremenilo kot institucija in kako bo izboljšalo orodja, ki jih imamo na voljo za delo. Torej, veseli me tudi to, Mm, in tudi ne samo mene, temveč tudi um, druge um, člane tega odbora. Uh, torej, veseli me, da uh, smo to slišali, veseli me tudi, da uh, boste še naprej uh, delali uh, z nami, torej to nam omogoča tudi boljše spremljati uh, posamezne teme in na ta način tudi izboljšati uh, delo tega parlamenta, torej znotraj odborov. Uh, Eh, kajti to je naša ambicija. In na ta način eh, lahko tudi bolje spremljamo torej, eh, podatke, priporočila in tako dalje in na ta način lahko tudi mi bolje delamo. Torej, to me zelo veseli. Moje vprašanje pa je naslednje. Torej, na kakšen način, torej, na osnovi dialoga, ki ste ga že vzpostavili po posameznih temah, torej, na kakšen način. Eh, predvidevate v svojem programu za 2016, eh, kako boste lahko izboljšali eh, vpliv teh posebnih poročil. In drugič, nekatere teme in skozi nekatere teme imamo občutek, da ne delamo torej samo na posameznih konkretnih proračunih, temveč da gre za neko tendenco, eh, ki jo bo računsko sodišče tudi upoštevalo. Torej, zanima me, kakšna je torej, vizija eh, tudi srednje ročno in eh, program eh, dela 2007-2013 je že pokazal določene tendence. Zanima pa me, kakšna je, torej eno je neka fotografija situacije, druga, drugo pa so tendence torej, za posamezne sektore, naprimer energetiko in druge. In zanima me, na kakšen način eh, bomo lahko, torej, tako računsko sodišče kot eh, naš odbor eh, sodelovali na ta način, da bomo izboljšali naše delo in naše sodelovanje. Vemo, da je v določenem trenutku tudi obstajal nek dvom v zvezi z načinom dela in sodelovanja. In na koncu me zanima, torej vem, da delate eh, na um, reviziji rezultatov zelo poglobljeno in pri tem delu vemo, da so zelo pomembni eh, kazalniki, ki eh, kažejo torej na um, cilje in doseganje teh ciljev. In um, skrbi me, in zato postavljam to vprašanje, Na kakšen način računsko sodišče tu um, sodeluje tudi z eh, komisijo in z državami članicami oziroma v kolikšni meri se to delo um, inštitucij um, povezuje in kako bomo lahko uskladili te kazalnike, kaj ti skrbi nas, um, da bomo imeli določena področja, naprimer to smo uh, videli pri um, Mm, vprašanju um, obzorja 2020, pa tudi drugot. Torej, včasih eh, smo presenečeni, eh, ko vidimo, da vsakeč, ko pride naprimer do takšnih eh, revizij, se pojavljajo napake in te se nadaljujejo, torej se sicer iz enega leta v drugo izboljšujejo, ampak še vedno se mi zdi, da obstaja interes za to, da se um, vzpostaviti neke nove formule. Torej za program 2016, eh, torej kasneje bomo pogledali bolj podrobno razrešnice, ampak eh, tu nas je eh, sodišče, računsko sodišče presenetilo z um, to stopnjo napake, ki, um, za katero je bilo nekako rečeno, ja, no, to lahko pustimo ob strani, ampak tu, torej, tu gre za osebno mnenje, to komentiram. Uh, um, upam, da bomo pri tem eh, koherentni, kajti če to zahtevamo od kmetovalcev in od um, lokalnih skupnosti in od civilne družbe, potem uh, moramo to torej, pričakovati tudi od um, raziskovalcev v uh, velikih laboratorijih, univerzah in tako dalje. In ne nazadnje, torej letos je prvo leto, ko smo bili soočeni s tem presenečenjem, torej vemo, da imamo tu posredno upravljanje s proračunom preko držav članic, torej to se lahko še izboljša, ampak istočasno pa imamo tudi neposredno upravljanje institucij in tu je prišlo resnično do neke, neke radikalne spremembe kajti zelo smo se osredotočali in to je bilo tudi upravičeno na upravljanje eh, držav članic in pa entitet znotraj držav članic in sedaj nas je presenetilo, eh, da eh, ko smo ugotovili, kako zelo se je poslabšalo neposredno upravljanje strani inštitucij in zato moramo v letu 2016 delati tudi na tem, da bomo izboljšali to alarmantno situacijo. Pa, predsednik, pite. Izvolite, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala za vprašanje in hvala tudi za vaše lepe želje. Res je. Tesno želimo sodelovati z vsemi deležniki, še posebej z Evropskim parlamentom, kakor sem že dejal sodelovati želimo z vsemi relevantnimi odbori. Tako mislim, da bomo bolje obravnavali posamezne teme, s katerimi se ukvarjamo, ne samo z proračunskega vidika, ampak tudi z zakonodajnega vidika. Zelo pomembno je, da parlament proces verjetno bolje razume proces ne z proračunskega vidika, ampak tudi z zakonodajnega vidika. Združevanje teh dveh elementov bo verjetno pomenilo, da bo delo tega parlamenta bolj relevantno kot do sedaj, kajti vi nekako povezujete ta dva elementa. To pa bi lahko še izboljšalo vlogo parlamenta kot eh, zakonodajalca in tudi kot eh, nadzornika ali spremljevalca tega dela. To velja za posebna poročila, to velja za, pre, za splošni pregled. Splošni pregled pomeni, da bomo združili vse delo, ki ga upravljamo na področju posameznih tem, v posameznih trenutkih. S tem želimo svojim strankam, torej parlamentu in drugim institucijam, zagotoviti informacije o lekcijah, ki smo se jih naučili. Lekcijah, ki bi lahko pomenile korist za prihodnost, tako da bi naprimer okrepili določene politike ali pa da bi spremenili nekatere elemente v zvezi z zasnovo politik. Lahko pa to pomeni tudi spremembo celotnega okvira elementov verige odgovornosti ali karkoli drugega. Torej ta splošni pregled pomeni, da zadeve zastavimo široko. V preteklih letih smo na tem področju opravili zelo veliko revizij in parlament je to morda natančno obravnaval. To drži, ampak v številnih zakonodajnih pobudah sodelujemo. Imamo novo energijsko politiko, imamo nov scenarij podnebnih sprememb. Evropska unija tam zelo sodeluje in verjetno bo treba združiti naše ugotovitve preteklih let. Razmisliti bo treba o novem okolju, v katerem živimo, prav tako pa moramo razmisliti o tem, kaj bi se lahko naučili iz preteklosti, da to, da bo prihodnost lepša od sedanjosti. Zato mislim, da ste ta splošni pregled omenili v okviru odgovornosti in tako naprej. Ampak namen vsega skupaj je bil, da bi dvignili ozaveščenost. Ne moremo, ne moremo več nadaljevati z trenutno zasnovo dela institucij, ne moremo več nadaljevati s trenutno zasnovo proračuna in drugih vidikov, če ne bomo upoštevali teh dveh elementov. Zagotoviti je treba javni pregled glede porabe javnih sredstev in jasno je, da je bolje, če so vključeni javni pregled revizori, ki svoje delo upravljajo v skladu z profesionalnimi standardi. Prav tako pa morajo ti ljudje biti objektivni. To je bilo glavno sporočilo, ki smo ga želeli posredovati. Ne bom se ponavljal, ampak upamo, da bo parlament v prihodnosti pri obravnavi zakonodajnih procesov ali pri izvajanju pobud ali pri obravnavanju sklada za strateške naložbe, naprimer, upošteval naslednje. Morda bi parlament lahko rekel, aha, revizori so nekaj rekli pred nekaj leti, morda bi lahko to upoštevali pri zasnovi ali oblikovanju novega instrumenta. Morda lahko nekdo v parlamentu zastavi to vprašanje. Nekdo, se mi zdi, je nekoč že povedal nekaj na to temo z računskega sodišča. Vi bi lahko rekli, dobro, dosegamo, kar smo si želeli, dvigamo ozaveščenost, parlament kot zakonodajalec to upošteva, odlično, morda bi lahko tako sodelovali. Vse, kar mi predstavimo, ni namenjeno temu, da bi to takoj obravnavali. Morda bi to lahko izkoristili kdaj kasneje. Enako velja za finančna tveganja. Finančno upravljanje Evropske unije skozi proračun ali skozi različne instrumente bi lahko izboljšali tako, da bi trajno delali na tem. Ko boste vi sprejemali določene instrumente, se lahko pojavi vprašanje, ali upoštevate lekcije iz preteklosti, naprimer tudi pri sprejemanju proračuna vsako leto ko obravnavamo večletni finančni okvir, vmesnega pregleda ne izvajamo zato, da bi predstavili nove elemente. Ne, kot revizori imamo veliko izkušenj. Zato lahko predlagamo določene elemente, ki bi lahko bili koristni za vas, za vaše delo, kajte vi ste zakonodajalci. Ne samo za odbor za proračunski nadzor. To bi lahko izkoristili tudi v drugih odborih parlamenta. kako lahko zadeve izboljšamo? Mislim, da tako. Že če ne pozabimo, da je delo bilo upravljeno, lahko storimo veliko. Všeč pa nam bi bilo, če bi kdaj rekli, kakor je omenilo računsko sodišče, je zelo pomen, pomembno, da na to ne pozabimo in potem bomo videli, ali to velja. kazalniki uspešnosti. Komisija je predstavila medinstitucionalno delovno skupino o proračunu, ki temeli na rezultatih. Mislim, da je to kar najboljši način za reševanje vprašanj glede uspešnosti. Tako lahko ukrepamo zelo usklajeno, vključeni smo v to delo, imamo status opazovalca. Nedavno sem dobil sporočilo komisarke Georgijeve, poskuša nas eh, prositi, da sodelujemo pri delu te skupine še bolj aktivno in najbolje bi bilo, da bi vse institucije imele enak pristop k temu, da bi enako razumeli, kaj je na kocki, ne samo sodišče in komisija. Videti moramo, kaj merimo in kako to merimo, kakšni so instrumenti za merjenje. Kaj ti vsi akteri morajo imeti skupno razumevanje vsega skupaj. Samo tako bomo vedeli, kaj je na kocki in kaj bi morali biti kazalniki, ki so najustrežnejši ob posameznem času. Govorili smo tudi o stopnjah napak, o tem ne bom dejal več. Podariti želim le, da imamo jasno in pregledno metodologijo za merjenje nezdružljivosti. Dovolj pregledni smo, da vam vsako leto povemo, kaj je najpogostejša napaka na posameznem področju v skladu s standardi, ki jih izvajamo. relevantnost in nerelevantnost se ustrezno merita, merjenje izvajamo na pregleden način in zagotovimo vam številke, zato da lahko vsi ustrezno razumejo, ali je stopnja napake visoka, nizka, ali je ustrezna, neustrezna, vi ste poslanci. In morda vi menite, da je stopnja napake nič 4-5 odstotkov slab znak za dobro javno upravljanje. No, drugi pravijo, da ne smemo vsega meriti, meriti z enakim metrom, tako rekoč. Pri nekaterih področjih smo lahko bolj popustljivi. Sam pa podanjam, da imamo jasna merila, uporabljamo mednarodno sprejete standarde in vedno ravnamo zelo profesionalno. Naši revizori ko opredeljujejo napake, seveda postopek najprej izvedejo v skladu z delom komisije in na koncu nimamo sporo. Koherenca je avtomatsko zagotovljena. Uporabljamo standarde, zato težav ni. omenili ste probleme v zvezi z skupnim upravljanjem in neposrednim upravljanjem. Res je, težave se pojavljajo pri obeh. Letos sem vam posredoval sporočilo, da ne smemo problema obravnavati tako, da iščemo probleme v državah članicah. Probleme so po več državah članicah. Tudi komisija ima težave z upravljanjem morda so problemi rezultat drugačnega in različnega izvora. Včasih je to res, včasih ne. Javna naročila so posod problematična. To je treba uravnavati. Nedavno smo objavili poročilo na to temo in upamo, da bo komisija in da bodo drugi deležniki kmalo ukrepali v zvezi s tem. Rekel pa bi, da moramo rešiti probleme, ki jih imamo z nezdružljivostjo z finančnimi pravili. Zato, da bodo končni rezultati bolj v skladu z našimi pričakovanji. S tem se vračam nazaj na tisto, kar sem že povedal. Potrebujemo nov pristop k porabi sredstev, potrebujemo jasne cilje, preprosta pravila, in bolj učinkovito upravljanje sredstvi in viri Evropske unije. To so tiste tri razsežnosti, kjer eh, želimo doseči kar največ rezultatov. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako imamo zdaj nekaj skupnega. Če se odzivamo na uh, slišano soočate reakcije nekoliko bolj intenzivne kot uh, sicer. No, tudi sama sem se dala na seznam uh, govornikov, ker vsako leto, ko govorimo o programu dela, zastavim isto vprašanje in sicer uh, vprašanje o kadrovskem statutu EU. Reforme, ki so se zgodile in zadnje reforma je bila 1.1.2014, da je seveda še prezgodaj karkoli reči na to temo, ampak eh, zadnja reforma eh, predtem pa je bila 1. maja 2004. In to, kar je ta reforma prinesla ali pa ni prinesla, je nekaj, kar med sodelavci sproža neskončno različnih mnenj. In mislim, da bi prispevalo k pomiritvi razmer med sodelavci, če bi tudi tu morda imeli dostop do dokumenta sodišča, ki bi podal oceno reforme kadrovskih predpisov iz 2024. Zdaj, seveda, prej slej, lahko tudi sama to predlagam uradno, ampak mislim, da bi to bil koristen dokument za to, da opravimo z določenimi pomisleki in da tudi postavimo jasne temelje za prihodnost reforma, kajte mislim, da že prihaja do določenih dogodkov, tudi do napačnih eh, usmeritev, ki izhajajo iz te norme reforme, proti katerim je potrebno ukrepati. To sem že dejala večkrat in tudi tokrat bom to dejala, kajte mislim, da je pomembno, da imamo tudi vaše mnenje na to temo. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you, thank you. Hvala lepa. Ja, res je, ni prvič, da to tako prijazno zahtevate oziroma da za to prosite. če pogledamo to novo uredbo iz 2014, ki se zdaj implementira, se nam je zdelo, da je morda najbolje, da počakamo nekaj časa, da se zadeva ustrezno implementira, potem pa bomo opravili oceno tega, ali so kakršnakoli relevantna dejstva, o katerih bi veljalo poročati za posamezne institucije. Nekaj dela smo že upravili v zvezi s posameznimi vidiki kadrovskih predpisov eh, nismo teh eh, predpisov prevzeli nekako na se kot eh, konkretno temo za našo obravnavo, ampak mislim, da je še treba preučiti možnosti za to, kako določene vidike kadrskih predpisov, ki so najbolj kritični ali pa tistih zadev, ki se ne rešujejo v reformi za 2014 in ostajajo problem eh, eh, opredeli. Tako da mislim, da je pomemben dialog z vašim odborom in eh, ko bomo pripravili naslednji program dela, mislim, da bi bilo zelo dobro z vami voditi dialog, da bomo natančno razumeli, kaj so tiste točke, tiste zadeve, pri katerih bi lahko razmislili o nekakšni reviziji, eh, ki bi služila tudi kot eh, neke vrste opornik za novo reformo. Veste, da so stvari, ki se jih vedno da izboljšati, tudi nekakšen urban mit je, da nikoli ni nobene stvari, ki se, bi jo, ki se jo ne, da bi, ne bi dalo še izboljšati, pa vendar. Glede prioritet, skušali smo za letošnje leto na najboljši možen način to zadevo obravnavati. Eh, pripravljamo že revizijo glede sprememb na Evropskem sodišču, kar je ta odbor zahteval že dolgo časa nazaj. In eh, potem pa bo verjetno ena od tem za premislek pri naslednjem programu dela za naše sodišče. Eh, tudi morda ne ravno kadrovski predpisi kot takšni v celoti, ampak določeni vidiki teh kadrovskih predpisov, določeni elementi eh, teh pravil, ki pa bi utegnili biti relevantni za nabor različnih institucij in da bi to torej obravnavali kot možno tematiko tudi v naslednjem programu dela. Hvala lepa. Gospod predsednik, torej se že veselim naše prihodne razprave. Hvala za to razpravo, za to izmenjavo mnen, tudi za predstavitev programa dela. Drugih prošen za besedo ne vidim, bi pa ob zaključku te točke dnevnega reda rada dejala, da ste vsi vabljeni tudi po koncu današnjega sestanka na druženje ob pijači in prigrisku, da nazdravimo novemu eh, letu. Eh, tako da toplo vabljeni tudi vi, gospod predsednik. Hvala lepa za to razpravo in s tem smo tudi zaključili to točko na dnevnem redu. Hvala lepa. Tako, prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer predstavitev poročila, samo trenutek, da to najdem. In sicer gre za skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih gospa Stefanova je pristojna članica sodišča. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da vam tudi jaz zaželim srečno in uspešno novo leto in seveda veliko uspehov pri delu za boljšo Evropo, za vse evropske državljane. Hvala temu odboru, hvala še posebej tudi vam, gospa poročevalka, da ste omogočili predstavitev tega poročila na prvem zasedanju vašega odbora letos. Čestitke tudi poročevalcu gospodu Vonu za zelo mm, vseobsegajoč dokument. No, eden ključnih izzivov v Evropski uniji je brezposnost mladih in vse evropske institucije, vključno z državami članicami, morajo storiti vse za to, da se lotijo te še kako resne teme. Mi kot sodišče smo prispevali k temu procesu z vrsto Eh, revizij eh, uspešnosti in eh, danes z veseljem predstavljam glavne zaključke drugega iz te vrste poročil, ki obravnava podporo Komisije za skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih. Naprej nekaj informacij glede pristopa k temu poročilu. Vzpostavitev Skupin za ukrepanje je komisija predlagala januarja 2012 za osem držav članic z najvišjo ravnjo brezposobnosti mladih v danem trenutku - Irska, Grčija, Španija, Italija, Latvija, Litva in Portugalska ter Slovaška. Cilj teh eh, skupin za ukrepanje, ki so sestavljene iz nacionalnih ekspertov in ekspertov Evropske komisije, je, da se čim bolje uporabijo strukturna sredstva Evropske unije z usmerjanjem razpoložljivih sredstev iz programa 27213 in sicer za projekte, ki so podpirali priložnosti za zaposlovanje za eh, mlade in ki so olajšali dostop do financiranja za mala podjetja. Strokovnjaki naj bi si na novo ogledali porabo strukturnih eh, sredstev in tudi uporabili eh, znanje in najboljšo prakso komisijo, komisije v posameznih državah članicah, da bi na ta način pomagali nacionalnim organom za eh, preusmeritev sredstev v tiste programe, ki bodo dosegli največji učinek v najkrajšem možnem času. Glede na pomen te tematike in glede tudi na visoko politično prioriteto te tematike, se je Evropsko računsko zadišče odločilo, da bo upravilo tudi vrste revizije uspešnosti. No, tu smo obravnavali pilotno pobudo, ki se je že zaključila, čeprav se nekatere aktivnosti, ki se financirajo, morda še nadaljujejo. Pobuda jamstvo za mlade se trenutno implementira in bo tudi predmet tretjega posebnega poročila te vrste. No, ta revizija o skupinah za ukrepanje pa je obravnavalo, ali je preusmeritev sredstev iz Evropskega socialnega sklada eh, leta 2012 prispevalo k doseganju rezultatov hitreje in na bolj učinkovit način. Tu smo ocenili tudi posvetovalno vlogo komisije v kontekstu srečanj skupin za okrepanje. Preučili smo, ali je prišlo posledično do reprogramiranja in prerasporeditve sredstev iz Evropskega socialnega sklada, prav tako pa smo obravnavali spremljanje in pa poročanje komisije glede te pobude. Najprej smo ocenili učinkovitost uloge komisije kot eh, svetovalke. Komisija je zagotavljala svetovalno podporo državam članicam, to smo ugotovili, vendar je bila ta omejena eh, glede na raven in kakovost informacij, ki so bile na voljo. Ta pobuda ni uspela izpolniti visokih pričakovanj, ki so se eh, izpostavila na neformalne zasedanje Evropskega sveta 2012, na nazadnje tudi zaradi omejitev v eh, informacijah o uspešnosti delovanja ESF, ki jih je imela komisija takrat na voljo na podlagi ureditev za spremljanje in eh, nadzor v obdobju 2007-2013. Naprimer, nismo imeli pregleda nad eh, obstoječimi ukrepi za zaposlovanje mladih iz naslova ESF, prav tako nismo vedeli, kateri so bili uspešni z vidika doseženih rezultatov. Tekom te revizije smo ugotovili tudi, da je komisija pripravila generične, eh, generična poročila oziroma eh, opomnike za posamezne države, da je koordinirala srečanja Eh, te pobude in tudi pripravila operativne zaključke, kar zadeva potencijalno reprogramiranje in prerasporeditev sredstev iz naslova ESF. Ti pozitivni učinki pa so uh, se izvali v skladu z omejitvami, ki eh, so veljale glede informacije o uspešnosti črpanja ES, sredstev iz ESF. Iz istih razlogov so uh, skupine za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih imele le omejen nabor priporočil, kako bolje zagotavljati nove delovne mesta za mlade brezposobno. Drugi vidik, ki smo ga obrnavali, pa je dejanski izid eh, te pobude skupin za ukrepanje na področju zaposlovanja mladih. Na informacije, ki so jih podale države članice in komisija, je 1,9 milijarde evrov iz naslova ESF do junija 2014 že bilo preusmerjenih. Na podlagi srečan skupin za ukrepanje in na podlagi operativnih eh, sklepov so vse države članice pripravile akcijske načrte za mlade in eh, te vidike upoštevali v nacionalnih reformnih programih, čeprav so bili mm, ti vedno le splošni po svoji naravi. Komisija prav tako ni eh, ocenevala, ali so preusmerjena sredstva eh, nosila v sebi večjo verjetnost, da bodo mladim pomagala pri iskanju zaposlitve oziroma izboljšanju njihove zaposljivosti. In zato so tudi državljanci zahtevali spremembe teh osnotkov operativnih programov. Na podlagi informacij držav članic komisiji prav tako ugotavljamo, da ni možno podati ocene o tem, do kakšne mere so specifične potrebe posameznih skupin mladih brezposobnih dejansko tudi bile izpostavljene preusmernim sredstvom iz ESF-13. Prav tako je bilo nekaj pomakljivosti glede eh, poročanja o rezultatih teh skupin. Komisija se zavedala o pomakljivostih eh, teh podatkov, ki so jih države članice posredovali sistematično v okviru ureditve za poročanje in pri pripravi poročila svetu o napredku pri tej pobudi je zato bilo podanih kar nekaj ad hoc zahtevkov za podatke strani države članice, vendar na prostovoljni ravni. Komisija nima nikakršnega pravnega mandata za preverjanje zanesljivosti eh, tovrstnih podatkov. Prav tako smo ugotovili, da tudi za podatke, o katerih se je poročalo v okviru eh, sistema za spremljanje porabe sredstev iz Evropskega socialnega sklada, podatki niso bili preverjeni. No in analiza podatkov, ki so bili predstavljeni svetu, je pokazala nekaj pomakljivosti glede eh, popolnosti, doslednosti in zanesljivosti podatkov. Glede na to, da se ne izvajajo nikakršne sistematične preverbe strani komisije, smo identificirali potencijalno uh, eh, tveganje nezanesljivih ali nepravilnih eh, uh, poročil. Zato poročilo vsebuje tri priporočila glede upravljanja prihodnih eh, pobud na področju zaposlovanja, glede tega, kako ne komisija obravnava uh, zahteve za spremembe operativnega načrta v okviru načrtovalnega obdobja in pa tudi določena priporočila glede minimalnih pogojev za zanesljivost podatkov, ki jih komisija uporablja pri eh, svojem delu. Komisija je izpostavila, da nov okvir za obdobje 2014-2020 že rešuje številna problematična vprašanja, ki jih spostavljamo v tem poročilu, pa eh, moramo šele videti, ali se bodo te izboljšave dejansko v praksi tudi izkazale za resnične. Upamo, da bodo eh, ti sklepi in ta priporočila koristne tudi za vas, eh, torej člane tega odbora. In, eh, upamo, da bo to pripomoglo k izboljšanju upravljanja tovrstnih pobud v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Derek Vaughan kot poročevalec, izvoli. Ja, hvala, gospa predsednica in uh, srečno novo leto vsem. Rad bi začel, s tem bi se zahvalil gospe Ivanovi iz eh, Računskega sodišča za njeno poročilo. Kot ona sem uh, Eh, tudi jaz želel kar se da uravnoteženo poročilo, ki izpostavlja pomen presposlenosti med mladimi, prav tako pa izpostavlja pomen tega, da se sredstva, ki se porabljajo za zaposlovanje mladih in ukrepe na tem področju, dejansko porablja namensko. Brezposelnost mladih je eden največjih škandalov naše dobe. Eh, v nekaterih državah članicah smo še vedno priča stopnjem brezposelnosti nad 50 odstotki in širom Evropske unije je stopnja brezposlenosti mladih eh, v poprečju 20 odstotna. To je škandalozno in to vsekakor je nekaj, eh, s čimer bi se morali spopadati vsi. Seveda, razmere, kar zadeva brezposlenost mladih, so se poslabšale po letu 2008 in zato je pomembno, oziroma je bilo pomembno, da smo takrat ukrepali politično, kakor tudi eh, ekonomsko in socialno in da smo se odzvali na nastalo krizo in zato smo mi kot Evropski parlament takrat tudi podprli pobudo za zaposlovanje mladih in pa tudi vzpostavitev teh skupin za ukrepanje v osmih državah članicah. Kar zadeva te skupine za ukrepanje, je bil namen ta, da se prerasporedi neporabljena sredstva iz Evropskega socialnega sklada eh, ravno eh, v področje zaposlovanja mladih. 4,2 eh, milijarde evrov je bilo po poročilih komisije dejansko prerasporejenih na področje zaposlovanja mladih in eh, sorodne pobude. Kar zdaj v današnje poročilo, mislim, da smo slišali dobro poročilo, dobro, dober povzetek sodišča, vprašanje pa je, ali so bile te skupine za ukrepanje dejansko učinkovite z vidika zagotavljanja otepljivih rezultatov za mlade, še posebej za mlade brezposelne. Sodišče je že povedalo, da so bili v tem poročilu kritični do določenih eh, področji in eh, še posebej eh, do pomankanja tehničnih usmeritev v državah članicah. Mm, prav tako je bilo preveč osredotočenosti na prerasporeditev sredstev, ne pa na doseganje rezultatov. Prav tako je problem sprejemanje, slepo sprejemanje podatkov držav članic, da bi komisija to tudi ustrezno preverila. Komisija sicer izpostavlja, da so skupine za ukrepanje eh, bile politično pomembne takrat, vendarle pa mm, ugotavljamo, da komisija tudi mm, sprejema številna priporočila. Sodiče, tudi sam sem v svojem poročilu eh, podal nekaj priporočil, menim namreč, da bi morali potegniti določene nauke iz eh, te pobude, torej skupin za ukrepanje. Nobenega dvoma ni, da so zaradi politične prioritete te skupine bile vzpostavljene na hitro in zato je treba preučiti, kako se to izvaja, kakšni mehanizmi se uporabljajo in da se to uporabi za morebitne prihodnje primere te vrste. Kot je sodišče dejalo, bolj se moramo osredotočiti na eh, uspešnost in pa na rezultate, ko gre za prerazporeditev sredstev eh, za zaposlovanje mladih eh, ali pa za katerekoli druge naloge in še naprej mora prioriteta ostati na zaposlovanju mladih, morda na način, da se tudi nacionalni akcijski načrti bolj osredotočajo na razmere eh, mladih in brezposlenost mladih, kajti to še naprej ostaja, po mojem mnenju, prioriteta širom Evropske unije, v nekaterih članicah bolj kot v drugih, ampak tudi v Združenem kraljestvu vem, da je brezposlenost mladih še vedno več kot 20 odstotna, tako da je pomembno, da to še naprej obravnavamo kot prioriteto. Prav tako pa je pomembno konec koncev, da države članice spodbujamo pri uporabi tistih sredstev, ki so na voljo na ravni EU, da se lotevajo brezposobnosti mladih. Vemo, da številne države članice, eh, ne le tistih osem, ampak tudi eh, ostale, eh, ne porabejo sredstev, ki so na voljo v te namene. Mislim, da moramo vsi v parlamentu spodbujati države članice, da vendarle uporabijo sredstva, ki so na voljo ravno za namen boja proti brezposelnosti mladih. Hvala lepa, gospod Novakov. Благодаря ви, госпожо председател. В началото а, искам да... Хвала липа, госпожа председница. Доволите ми да се най-пре захвалим госпе Иванови за зупет добро поручило, кога те обранавамо над tem srečanju na visoki ravni našega odbora. Prav tako se zahvaljujem našemu poročevalcu, gospodu Bovnu, za njegova prizadevanja. Prebral sem eh, tako delovni dokument, kakor tudi posebno poročilo Evropskega računskega sodišča in oboje me je nadahnilo z določenimi pomisleki. Imam nekaj vprašanj ki morda segajo dlje od posebnega poročila. To posebno poročilo ima namreč posledice tudi za številna druga področja, o katerih smo že govorili. Eno od perečih vprašanj je, da tiste države članice, ki najbolj potrebujejo pomoč, dejansko ostajajo tiste, ki so tudi najmanj ali pa najslabše administrativno usposobljene. Eh, in eh, te države se bolj osredotočajo na pravilno upravljanje projektov, namesto da bi se osredotočili na rezultate. Osredotočajo se na zakonitost, na skladnost eh, projektov, skladnost predpisi in pa na doseganje nizke stopni napak, namesto da bi se osredotočili na uh, pomen rezultatov. Še vedno tudi ocenjujemo projekte iz preteklega programskega obdobja in mislim, da se ne bi smeli tako zelo osredotočiti na rezultate. Eh, neke kvantitativne kazalnike, kajti ni dovolj poročati zgolj o številu mladih, ki so morda našli novo delo ali o številu eh, pogodb, začasnih pogodb za delo. Ne, mladi potrebujejo trajne rešitve in zato bi morala Evropska komisija začeti z zgodnim opozarjanjem o neporabljenih sredstvih in na ta način se bomo izogibali tudi rokohitrskemu porabljanju sredstev proti koncu programskega obdobja. Če smo obveščeni dovolj zgodaj, da je premalo porabljenih sredstev, se jih da enostavno prerasporediti, namesto da se jih proti koncu programskega obdobja potem na hitro prerasporedi. Seveda imamo težave z bojem proti brezposobnosti mladih, ampak dejstvo je, da se ta stopnja brezposobnosti znižuje. V Bolgariji se je v zadnjih treh letih ta stopnja znižala za 8 odstotkov. To velja tudi za druge države članice. Vendar lepa menim, da je to posledica pač neke naravne oživitve gospodarstva eh, in mislim, da tega ne moremo pripisati ukrepom, ki jih je sprejela komisija. Zelo počasni smo pri implementaciji reform, ker je napredek tudi zelo počasen, kar zadeva izvajanje priporočil iz naslova evropskega semestra. In menim, da bi morali sredstva nameniti državam le, če se dejansko dosegajo rezultati, če rezultate dejansko lahko tudi izmerimo. In zato bi, po mojem mnenju, morali v naslednjem programskem obdobju ostati pri načelu financiranja le za potrebe reform. Seveda ne moremo preučiti vseh teh posebnih poročil Evropskega računskega sodišča v plenumu. V lansko leto jih je bilo več kot 30, vendar le pa mislim, da lahko uh, izboljšamo učinek teh poročil s tem, da se izbere nek mehanizem za to, katera izmed teh poročil dejansko obravnavamo v plenumu in na ta način bomo tudi zagotovili e, večji oziroma boljši učinek teh poročil. Hvala lepa. Drugih prošenj za besedo ni. Vsekakor zelo cenim da je generalni direktor eh, iz Evropske komisije tudi danes tu. To je zelo pomembno, kaj ti običajno so vedno tu v narekovajih le vodje enot, ki se nekako težje branijo pred našimi napadi, tako da zelo cenim, da ste vi danes tu. Kar zadeva to poročilo, je dejstvo, da človek ostaja nekako nemočen, kar zadeva velikost oziroma obseg tega problema in pa tudi eh, nesorazmernost sredstev, ki jih je dala Evropska unija na voljo za reševanje te problematike in države članice same tudi. In eh, mislim, da bi bilo zanimivo, če bi tudi sami to nekako postavili v perspektivo in sama bi bila zelo hvaležna, če ne boste zdaj rekli, da bo letos ali prihodno leto vse bolje, ker eh, tako kot je zgodba zasnovana, niti ni možno, da bi bilo kaj bolje. Tako da mislim, da je tu nekaj naukov, eh, namreč da v prihodnje morajo biti stvari boljše od samega začetka naprej. Izvolite. Hvala lepa. Ja, vsekakor sem se težko uprl vašemu povabilu in eh, prav tako bi rad zaželel vse najboljše vašemu odboru in pa računskemu sodišču. Eh, vse dobro za leto 2016. No, mislim, da je prva stvar, ki je očitna vsem ta, da so te skupine za ukrepanje bile vzpostavljene kot eh, nekakšna politična reakcija. To odločitev so sprejeli šefi držav in vlad na Evropskem svetu in Evropska komisija je dobila nalogo, da čim prej doseže rezultate. In iskreno povedano, komisija, generalna direkcija za zaposlovanje, je imela zelo malo časa za pripravo. Uh, Zavedali smo se, kako nujne so razmere na področju brezposlenosti mladih in uporabili smo tisto, kar smo imeli na voljo. Rekli so, prerasporedite sredstva, poiščite načine, kako mobilizirati nacionalne administracije glede konkretnih eh, ukrepov za boj proti brezposlenosti mladih in izogibati se morate, nam je bilo naroženo, da eh, temu, da bi spremenili pravni okvir, torej treba je ukrepati znotraj obstoječega pravnega okvira. No in to smo storili in moram reči, da nekaj pozitivnih rezultatov je bilo. Prerasporeditev sredstev se je zgodila v pomembnem obsegu, kot je bilo omenjeno, tudi mobilizacija eh, nacionalnih administracij je bila eden od pozitivnih rezultatov. Nikakor pa ne moremo trditi, da je bilo vse odlično in popolno. Dejstvo je, da smo morali ukrepati v, na hitro, da smo se soočili s številnimi težavami in zato kot tudi sprejemam zaključke sodišča v tem kontekstu. Ko ste dejali, gospa predsednica, ja, jasni so navki, prav tako smo že povlekli določene konsekvence za obdobje 2014-2020. Eh, strinjam se s tem, kar je bilo rečeno glede podarka na uspešnosti in v naslednjem finančnem obdobju smo to upoštevali, prav tako se strinjam s tem, kar je bilo rečeno glede spremljanja in pa zanesljivosti eh, zbranih podatkov, tudi to je nekaj, kar smo že uredili. No in zaključil bi morda s tem, da povem, da je bilo to delo koristno tudi zato, saj smo na ta način eh, ta sistem uporabili kot eh, pilotni projekt za shemo za jamstvo uh, mladih in pa za zaposlovanje mladih. Tako da tu smo dosegli rezultate v številnih državah članicah, še posebej v osmih državah članicah, ki so jih zadevali te skupine za ukrepanje. Ne upam si trditi, da je vse pozitivno rezultat uh, teh ukrepov, vendarle pa je to je prispevalo k doseganju rezultatov. Uh, Naj zaključim s tem, da komisija razume in tudi sprejema sklepe sodišča in eh, prav tako smo upoštevali eh, nauke, ki jih prinaša eh, ta izkušnja tudi pri samem oblikovanju Evropskega socialnega sklada za prihodnje obdobje. Hvala lepa. Ja. Ko bomo v naprej pri naslednjem eh, Evropskem svetu prižgali radio in poslušali, kaj spet eh, so se odločili še vladi in držav, mislim, da lahko kar hitro ugotovimo, kaj bo funkcioniralo in kar, kaj ne. Če bi bilo dobro, bi že zdavne delovalo, veliko drugega pa je pač eh, politični pesek v oči. No, škoda je, da so se zopet zbudila določena prečakovanja, ki se seveda niso uresničila. Gospa Ivanova, izvolite, besede je vaša. Ja, čisto na kratko, gospa predsednica, hvala poročevalcu in pa spoštovanim poslancem za koristne pripombe. Hvala tudi komisiji za odlično sodelovanje, ki smo ga bili deležni tekom celotnega procesa in resnično upam, kajti slišali smo zdaj že večkrat, da se bomo iz preteklih napak eh, kaj naučili in resnično upam, da nam bo to poročilo pomagalo pri eh, tem, da ne ponavljamo teh napak tudi v prihodnosti. Prav tako ne povem, da nas čaka še več dela. Tretje poročilo o jamstvu za mlade je že na poti, je že v pripravi. Upamo, da bomo zelo kmalo mm, v prihodnem letu lahko to poročilo tudi že objavili in se že veselim takratne predstavitve. Hvala lepa. Za zaključek pa še gospod poročevalec, izvolite. Ja, še enkrat čisto na kratko, gospa mm, predsednica, če se lotim le nekaj zadev. Omenjeno je bilo, da je bilo teh osem skupin za ukrepanje vzpostavljenih v osmih državah članicah z najvišjo stopnjo brezposobnosti med mladimi eh, in eh, te države imajo tudi težave z administrativno usposobljenostjo. Tudi to je eden od problemov, to je bila ena od kritik na račun teh skupin, saj se je premalo naredilo v teh državah članicah, da bi se jih pripravilo na porabo teh sredstev. Ampak seveda je pa dejstvo, da se moramo v prihodnje naučiti iz teh napak in samo dejstvo, da smo imeli eh, te ekipe, te skupine eh, v tem ključnem času, eh, prinaša določene nauke, ki upam, da jih bomo upoštevali, če bo potrebno takšne ukrepe spremeti v prihodnje. Potrebno je bilo tudi omenjeno nekaj besed o rezultatih, Kolega je omenil, da bi bilo pomembno, da se eh, projekti financirajo le, če je vnaprej jasno, da bodo dosegli rezultate. Dejstvo je, da izvajamo ex-ante in eh, ex-post eh, nadzor. Mm, za konec pa bi se rad zahvalil komisiji, kolegom in pa gospe Ivanovi iz sodišča za odlično poročilo. Hvala lepa. Ja nadaljevanje sledi, kaj ne? Ja, čakamo na naslednje poročilo o jamstvu za mlade in upamo, da bo vse iz tega poročila dejansko tudi prešlo potem v pozitivno. Vam bom povedala prihodne leto ali bo temu tako ali ne. Tako, s tem smo zaključili tudi s to točko na dnevnem redu. Na vrsti je točka 6 in sicer razrešnica drugim institucijam za leto 2014. Naj vas opozorim na vprašalnike eh, in na odgovore sodišča, računskega sodišča, odbora eh, regij, eh, ekonomskega in socialnega odbora in še drugih institucij. Poročevalec je kolega Črnecki, ki se upravičuje, saj je zbolel, zastopa pa ga kolega Vistesen, ki bo tudi takoj dobil besedo. Izvolite. <clears throat> Yes, and... Hvala lepa. In eh, kot ste povedali, gospa predsedojoča, govorim eh, v imenu gospoda Tifaneskija in eh, zato bom samo podal njegovo vprašanje glede eh, torej, tega besedila in upam, da bomo našli odgovor na to. Torej, vprašanje um, ombudsmanu je, kakšni napori so bili uloženi v uh, ponovno uvedbo uh, tega cilja uh, 90 odstotkov uh, um, za odločitev znotraj um, enega meseca. Uh, in uh, ali težave s tem vprašanjem niso vodile v druge vrste zamud? Naredila sem napako, to se mi pogosto zgodi po počitnicah. Najprej naj bi dobil besedo generalni sekretar, šele potem poročevalec. Lahko ponovite svoje vprašanje kasneje. Torej, zadeve bodo takole takole. Najprej računsko sodišče, gospa Boguruco, po dolgi bolezni se vrača. Izvolite, torej, računsko sodišče, beseda je vaša. Thank you very much, Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani eh, člani odbora za nadzor proračuna. Uh, tudi sam bi vam zaželel uspešno leto, torej članom tega odbora in zahvaljujem se vam tudi za priložnost, eh, da predlagam eh, rezultate letnega poročila sodišče v eh, zvezi z upravnimi stroški vseh institucij. Torej, leta 2014 v poglavju 5, torej upravni stroški. Eh, tu je eh, bil, bila skupna vsota 8,6 eh, milijard evrov, kar predstavlja 6 odstotkov vseh stroškov in tu gre zlasti eh, za eh, torej, eh, plače, za stroške za opremo, stavbe, informacijsko tehnologijo in tako dalje. In za leto 2014 je sodišče pregledalo 129 transakcij in pregledalo upravne stroške za vse institucije in agencije v sklopu petega Eh, poglavja večletnega finančnega okvira. Torej, 113 eh, teh transakcij se je nanašalo na komisijo, parlament in službo za zunanje eh, delovanje, ki bodo tudi predmet ločenih um, hearingov v tem um, odboru. Ostalih 16 transakcij pa se nanaša na torej, vse ostale inštitucije, odbor regij, um, ekosok in tako dalje. Torej, eh, letos eh, nimamo eh, pregleda transakcij Evropskega mm, ombudsmana in pa mm, nadzornika osebnih podatkov. Torej, naj povem, da smo zlasti pregledovali vprašanje rekrutiranja. Mm, torej, začasno eh, zaposlenih in pri tem smo zauzeli rotacijski pristop in sicer eh, dve oziroma tre institucije se vsako leto pregleduje. In v tem kontekstu smo leta 2014 eh, to oceno izvedli v ekonomsko-socialnem odboru, v odboru regiji in pa pri Evropskem ombudsmanu. Za leto 2015 pa bomo Pa smo zaključili torej, eh, to rotacijo in sicer z eh, pregledom službe za zadanje delovanje in pa evropskim nadzornikom eh, osebnih podatkov. In leta 2016 bomo zaključili torej s tem poglavjem, zato da se bomo lahko ustretočili na druga vprašanja. Spoštovani um, člani odbora, 2015 so bili naši rezultati naslednji podobno kot prejšnja leta. Uh, Eh, je eh, sodišče podalo splošno pozitivno oceno eh, in ugotovilo, da ni prišlo do resnih napak. Torej, od 129 uh, transakcij je pri 20 transakcij prišlo uh, do um, napak, torej to predstavlja uh, 0,5 odstotkov eh, v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je bil to en odstotek. Torej, eh, naj vam sobvestim o tem, da eh, v primerjavi z transakcijami z, za leto 2014 je tam prišlo samo do ene takšne napake in sicer se je napaka nanašala na izplačilo določenih dodatkov zaposlenim. Sodišče je pri eh, štirih razpisnih postopkih ekonomsko-socialnega odbora ugotovilo, da je prišlo eh, napak in sicer ni bilo ustrezno ocenjeno, če eh, so bili razpisni pogoji izpolnjeni in prišlo je tudi do nekaj drugih napak in odbor tudi ni ustrezno uporabilo mm, nekaterih kriterijev eh, pri pripravi pogodb. In v tem smislu predlagamo odboru, da izboljša koordinacijo eh, pri um, postopkih javnih razpisov in da um, bolje spremlja postopke. In na to, kar se tiče priporočil in izvanja teh priporočil za preteklost, um, ugotavljamo, da uh, je razpisni postopek v uh, svetu izboljšan in um, Gnomsko-socialni odbor uh, je. Um, upeljal nove uh, odločitve in nove smernice za začasno zaposlene in pa pogodbeno zaposlene. Sem vam na voljo še za dodatna vprašanja in pripombe in hvala za vašo pozornost. Ja, dank, so... Hvala lepa. To je bil uvod v letna poročila posameznih institucij za Evropsko računsko sodišče dobi v imenu generalnega sekretarja, generalni direktor Plako. Izvolite. Merci, la uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Euh, hvala lepa, gospod poročevalec. Sodišče Evropske unije vam eh, prav tako um, želi um, srečno novo leto eh, in pozdravlja priložnost za to izmenjavo mnen v zvezi z razrešnico 2014. Eh, sodišče Evropske unije eh, zelo ceni ulogo, ki jo igra vaš odbor in tudi zelo ceni smernice, ki omogočajo vedno boljše upravljanje z razpoložljivimi sredstvi. Kar se tiče leta računovodskega leta 2014 je treba izpostaviti torej dejavnost sodišča in to lahko naredimo na naslednji način. Torej, iz kvantitativnega vidika je leta 2014 prišlo do eh, povišanja števila zadev pred sodiščem in sicer za 2,5 odstotka v primerjavi z rekordnim mm, letom 2013. Eh, leta 2014 eh, eh, je prišlo do rekordnega števila 1691 zadev in to pomeni, da se naša obremenitev viša z leta v leto. V primerjavi z prejšnjimi leti ugotavljamo, da je prišlo tudi do večjega eh, števila eh, zaključenih zadev in to velja za, vse, um, tri, za vsa tri sodišča in sicer uh, tekom leta smo zaključili um, 1685 zadev. Ampak zgolj kvantitativen vidik ni dovolj, to ne predstavlja dovolj jasno dejavnosti sodišča. Treba je poudariti uh, tudi zelo veliko raznolikost um, uh, zadev, torej um, uh, sodišče pregleduje zelo veliko um, število uh, zadev, ki se nanašajo na različne vidike prava unije in vprašanja so kompleksna in um, zelo pomembna. Eh, naj spomnim na to, da leta 2014 je eh, naprimer eh, sodišče dalo svoje mnenje v zvezi z um, um, članstvom Evropske unije uh, v um, sodišču za človekove pravice in na tem področju smo imeli kar precej zadev, prav tako smo imeli tudi vprašanje eh, dostopa do podatkov in pa uporabo eh, direktive 2006 skozi 24 eh, v zvezi z hrambo osebnih podatkov na internetu. Tudi, um, Sodišče prve stopnje eh, je bilo dejavno in lahko omenimo nekaj pomembnih eh, stotb, eh, naprimer ameriškemu operaterju smo izrekli najvišjo, zgodovinsko najvišjo globo za zlorabo položaja in pa tudi izrekli smo celo vrsto različnih restriktivnih ukrepov na področju zunanje politike in varnostne politike. Torej, eh, sodišče se poskuša teh eh, zadev um, lotevati kar se da učinkovito s um, sredstvi, ki jih ima na voljo. Sodišče zlasti omejuje dvoje. Po eni strani ne more vplivati na število zadev, katerimi, o katerih mora razsojati, torej vse zadeve mora obravnavati eh, in sicer hitro in učinkovito, po drugi strani pa ima zelo um, omejen uh, jezikovni režim, kar pomeni, da je treba uh, vse zadeve obravnavati v uh, jeziku zadeve in to pomeni, da je treba vse dokumente prevesti, zato da se zagotovi pravica do. Um, sodnega postopka v lastnem jeziku oziroma v enem od jezikov Evropske unije. Sodišče vse čas eh, poskuša izboljšati produktivnost, eh, izboljšati um, način upravljanja, eh, omejiti stroške in poskušali smo biti kar se da natančni pri odgovoru na vprašanja, ki ste nam jih posredovali. Torej, naj povem, kakšni so rezultati vseh teh ukrepov. V primerjavi z letom 2007 je prišlo do velikega Eh, števila torej zaključenih oseb. 50 odstotkov več zadev je zaključenih v primerjavi z letom 2007, čeprav se je število zaposlenih eh, povišalo samo za 2,4 odstotka. Eh, torej, če seveda iz tega izuzamemo zaposlene, ki so bili zaposleni kot posledica priključitve Hrvaške. Številke jasno kažejo na to, da smo um, maksimalno mobilizirali vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Za 2014 je um, sodišče zapolnilo 98 odstotkov vseh delovnih mest, torej samo 2 odstotka imamo na voljo za tako imenovan turnover. In, um, proračunska uh, sredstva, ki jih imamo na voljo, pa so bila izkoriščena torej, v obsegu 98,9 odstotkov. Poštevali smo eh, pravila, eh, ki so eh, prizadela torej vse inštitucije za znižanje obsega zaposlenih za pet odstotkov. To je sodišče tudi ehm, naredilo in sicer odpravilo 20 delovnih mest in v primerjavi z letom 2013 smo uspeli celo za 4 odstotke znižati stroške v primerjavi s prejšnjim letom v tej težki situaciji eh, sodišče zelo podpira tudi podporo Evropskega parlamenta na področju eh, tako zakonodajnem kot proračunskem. In eh, ta pomoč sodišču omogoča, da ima na voljo strukture in pa sredstva, ki zagotavljajo um, dobro um, upravljanje torej, sodišča in zagotovijo tudi um, Eh, pravni postopek. Eh, sodišče je zelo zavezano tudi notranjemu eh, nadzoru in od leta 2010 je, so ta priporočila računskega sodišča, pa tudi priporočila notranjih revizorjev zelo pozitivna in potrebna. Eh, pozdravljamo to, kar je eh, predstavil predsednik računskega sodišča in sodišče Evropske unije že maksimalno sodeluje z računskim sodiščem in upam, da bomo v prihodnosti uh, še deležni eh, priporočil eh, računskega sodišča za še boljše upravljanje s sredstvi. Torej, sodišče Evropske unije eh, bo še naprej nadaljevalo z koraki v smeri, ki smo jo že zauzeli, se pravi niženje stroškov, večja učinkovitost, večja produktivnost. Smo vam pa na voljo še na vse, za vsa vprašanja, ki jih boste morda imeli. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo. Generalni sekretar računskega sodišča, gospod Grsija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, najprej eh, bi želel eh, po povedati eh, nekaj o rezultatih za 2014 in sicer 91 eh, eh, poročil smo objavili, kar predstavlja praktično 90 odstotkov več kot leta 2008. Torej 24 teh poročil se je nanašalo na posebna tveganja, na javni interes in zlasti na vsa vprašanja, ki zanimajo to. Eh, ta odbor. In tu gre za različne eh, teme, za letališke infrastrukture, mm, pristaniške eh, infrastrukture, za sektor energetiko in tako dalje. Torej, za pripravo teh poročil smo porabili 5000 eh, dni na terenu v 28 eh, državah in pa tudi v 32 eh, tretjih državah. Pripravili smo tudi tako imenovane panoramne analize, torej na področju davčnih vprašanj in pa na področju ocene proračunskih tveganj. Torej, eh, vsa ta poročila so vodila v eh, različna vprašanja, različne, različna priporočila. Torej, in cilj eh, vseh teh poročil je ta, da se pomaga vsem institucijam pri izvajanju nadzora. Torej, med pomembnimi točkami za. Um, Od leta 2004 je tudi to, da so se razvile institucije in da jim mi pri tem pomagamo. Eh, torej, eh, vemo, da je računsko sodišče odgovorno eh, tudi za izvajanje tega proračuna. In naši člani so bili tudi 64 krat prisotni mm, na vaših sestankih v letu 2014. Torej, nasplošno so naša poročila dobro ocenjena in institucije tudi spremljajo in sprejemajo naša priporočila. V letu 2014 smo tudi e, skrajšali čas, ki je potreben za pripravo teh poročil, sicer na 19 mesecev. Vemo, da e, to še vedno, to je še vedno predolgo obdobje, kajti eh, finančna uredba zahteva, da se ta priporočila pripravijo v treh mesecih. Torej, če bomo eh, želeli to eh, pravilo spoštovati, potem bo sodišče moralo torej slediti programu, ki ga je pripravil naš predsednik in predstavil tudi tu. Eh, v nadaljevanju bomo še naprej eh, delali na vedno večji eh, učinkovitosti pri upravljanju sredstvi in glede tega bi povedal naslednje. Torej, nadaljevali smo z nižanjem za pet odstotkov naših kadrov in pa uporabili smo torej, 98,9 eh, eh, eh, odstotkov sredstev v primerjavi z 92 odstotki leta 2013. Poročila internih revizorjev so bila pozitivna in leta 2014 smo pripravili tudi program EMAS, torej okoljske odgovornosti in pričakujemo certifikacijo leta 2016. Spoštovani poslanci, Eh, poroči, letno poročilo o dejavnosti in pa priloge, ki smo vam jih eh, posredovali, eh, vsebujejo vse podrobnosti v zvezi z upravljanjem Računskega sodišča za 2014, sicer pa sem vam na voljo za vsa vprašanja, ki jih morda imate. Hvala lepa. Se sledi gospod Planas, generalni sekretar ekonomsko-socialnega odbora. Izvolite. Uh, hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, hvala za uh, prijazno povabilo na um, sestanek vašega odbora. Torej, um, že drugič sem tu, v, mm, odkar sem uh, generalni sekretar ekonomsko-socialnega odbora. In spregovoril bomo o naslednjem. Torej najprej o proračunskem dejavnosti, Eh, odbora. V zadnjem letu smo si zelo prizadevali za to, da bi eh, bili bolj učinkoviti in da bi našo uporabo sredstev prilagodili eh, realnosti, torej sledimo smernicam Evropske komisije in na osnovi eh, naših eh, eh, lastnih predlogov smo minimalno povišali proračun glede na prejšnje leto, torej 1,5 odstotkov od leta 2011 do 2016, kar realno pomeni znižanje proračuna, ampak to pomeni torej 5,17 odstotkov. Naj povem, da torej plače predstavljajo eh, več kot petdeset odstotkov našega proračuna in eh, neutralizacija učinkov eh, povišanega oziroma podaljšanega delovnega časa smo torej omejili število ljudi torej za en um, odstotek od leta 2007 skladno z medinstitucionalnim eh, dogovorom iz 2. Eh, decembra 2013. Podpisali smo dva sporazuma 5. februarja 2015, eh, sporazum o sodelovanju med Evropsko socialnim odborom in pa Evropskim parlamentom, kot člani vašega odbora tudi vedo. In skladno z vsemi temi sporazumi smo prenesli 36 eh, delovnih eh, mest eh, na raziskovalno središče parlamenta, torej s 1. januarjem 2016 in sicer skladno s sporazumom, ki smo ga podpisali s parlamentom julija 2015. In cilj tega ukrepa je, da se izboljša učinkovitost proračunskih in kadrovskih um, sredstva, ki jih imamo na voljo. Torej, um, na ta način uh, bomo sedaj imeli uh, skupne uh, storitve, naprimer prevajanje in tako dalje, kar predstavlja um, uh, precejšen prihranek. Ta nov uh, sporazum, ki je stopil v veljavo 1. januarja letos, bo veljaven 4 leta. Uh, Eh, in tudi v kontekstu prejšnjega leta in dogovora z prejšnjega leta eh, se bo do določeni ukrepi začeli izvajati leta 2018. Eh, torej imam nekaj konkretnih točk in sicer gre najprej za follow-up razrešnice lani, lanskega leta. Torej Evropsko socialni odbor bo zelo kmalo sprejel odločitev, torej že imamo. Um, torej, eh, pripravljen um, osnutek, ampak do zamude je prišlo zato, ker uh, želimo uh, skupno odločitev uh, tudi glede uh, skupnih uh, služb, služb z um, regionalnim odborom oziroma odborom regij. Torej, um, Danes je bilo pripravljeno eno mnenje in čakamo še drugo in takoj, ko, bo do, ko bodo mnenja pripravljena, bodo tudi eh, predložena um, zadevnim predsednikom torej, in tudi meni. Uh, torej, v postopku uh, je bilo predvideno tudi, da bomo poročali o implementaciji tega poročila in mm, poročilo, eh, ki je bilo izdelano, je eh, pozitivno, ampak eh, še vedno ostaja še predvsej možnosti za izboljšanje političnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Ehm, torej zlasti tudi s posameznimi sekcijami Evropsko-socialnega odbora in na ta način lahko izboljšamo delo obeh inštitucij. Torej mi si zelo prizadevamo za to, da se ustrezno upošteva tudi mnenje civilne eh, družbe pri pripravi evropske zakonodaje. In ne nazadnje, moja tredna zadnja točka se nanaša na eh, javne razpise. In tu je potrebno vedeti, da sem torej um, predlagal in to je odbor um, tudi sprejel 6. novembra 2014 uh, nekatere spremembe in um, ena od sprememb je bila tudi ta, da se znotraj finančnega od, oddelka um, vzpostavil nek uh, nov uh, uh, sektor, ki bo odgovoren za uh, pomoč pri uh, pripravi uh, razpisov. Torej, ta služba je že Eh, prej eh, obstajala torej pri skupnih službah, ampak zdi se mi pomembno, da eh, glede na nedavne izkušnje, da se na ta način izboljša učinkovitost finančnega upravljanja. Na ta način bomo s tem novim sektorjem še izboljšali učinkovitost. Hvala lepa. Nadaljujemo. Generalni sekretar odbora regiji, gospod Bojanek. Izvolite. Eh, um... Hvala lepa, gospod predsedojoče, gospe in gospodje, spoštovani eh, člani parlamenta. Tudi sam bi se pridružil eh, dobrim željam za novo leto in hvala za povabilo. Bom zelo kratek, kajti veliko tega, kar sem želel že povedati v zvezi s sodelovanjem z. Eh, ekonomskim in socialnim odborom, je povedal že kolega Planas. Naj povem samo, da na politični ravni je za odbor eh, regiji glavna sprememba podpis eh, sporazuma med Evropskim parlamentom in pa odborom regiji, torej 5. februarja 2015. In lahko povem, da z vidika odbora regiji se je ta element zelo pozitivno razvil. Torej, zelo hitro smo imeli že sistematično sodelovanje, identificirali smo šest eh, področji za tesno sodelovanje, imeli smo zelo intenzivne in, eh, intenzivne in redna srečanja. Torej, tudi eh, z gospodom Buzekom, ki je predsednik konference eh, predsedujočih in pa našim, našimi eh, ustreznimi sogovorniki in pa tudi s pročevalci Evropskega parlamenta. Torej, ne bom šel v podrobnosti, ampak z našega vidika je ta razvoj dogodkov zelo pozitiven. Seveda lahko naredimo še več in pred dvema dnevoma smo vam posredovali tudi poročilo o ceni in eh, eh, ti podatki so tudi v eh, sporazumu o sodelovanju. V kontekstu odnosov z ekonomskim socialnim odborom lahko samo počrtam to, kar je povedal gospod Luis Planas, torej pogajanja so bila zelo konstruktivna. In mislim, da opravljeno delo predstavlja jasno dodatno, dodano vrednost. Um, eh, torej, sporazum bo stopil veljavo eh, januarja 2016 in bo veljaven štiri leta. In to je pomemben korak naprej. In zelo veseli bi bili. Eh, torej, um, če bi vas eh, vključili v umestni pregled, torej tudi eh, s kolegi iz ekonomskega socialnega odbora in ta pregled je predviden za 2017. Še na upravni ravni bi želel eh, počrtati dejstvo, da smo resnično cenili mm, profesionalen pristop um, Eh, računskega sodišča pri pripravi eh, njihovih eh, priporočil. Torej, vsa ta priporočila in pripombe so bile, so bile pripravljeni pravočasno. In seveda tega ne najdemo v poročilu za 2014, ta se ne nanaša na odbor regi. Glede razrešnice, torej poročali smo že v pisni obliki, ampak eh, povedal bi samo nekaj eh, besed o tem. Eh, torej, izvedba proračuna je narasla iz 92 mm, na 97 odstotkov in tu je šlo zlasti za porabo nekaterih sredstev, ki so se nakopičila za 2013. Nekatere sredstva so bila na to prerasporejena konec leta 2014, 2013, ampak 2014 smo zopet prišli do 98,5 odstotkov. Na to, kar se tiče prevajanja, torej smo prilagodili torej, kadre skladno z institucionalnimi pragovi in to je povezano tudi z že omenjenim eh, sporazumom o sodelovanju. Kar se tiče videokonferenc, te, uporabo teh smo precej povečali in sicer um, najprej uh, se je to uporabilo v devetih primerih, uh, sedaj že v 25 v letu 2014. Za nas je zelo pomembna tudi informacija v zvezi z politiko uh, Eh, na področju komunikacij. In, eh, torej, začeli smo leta 2015 z medinstitucionalno petletno komunikacijsko strategijo, torej tu zelo tesno sodelujemo s parlamentom in pa tudi letno komunikacijsko strategijo, ki je bila nedavno sprejeta. Rad bi počrtal tudi to in eh, se upravičujem, da to omenjam, kajti smo že, eh, torej leta 2015 smo vzpostavili že nov eh, organigram. Omenjena je bila že, eh, omenjen je bil že poseben oddelek za mm, javne razpise, na to tudi imamo tudi mm, oddelek mm, za nadzor kakovosti in tako dalje. Torej to sem želel omeniti. sodelujemo tudi s kolegi iz eh, ekonomsko-socialnega odbora pri pripravi pravil za notranje žvižgače, torej na naši ravni je bilo to že sprejeto in eh, iz tega vidika je to zelo pomemben menik, ki smo ga na ta način vzpostavili. In ne nazadnje, s tem bom zaključil in sicer počrtal bi dejstvo, da smo tudi mi opravili uh, domačo nalogo glede sodelovanja z Evropskim parlamentom in eh, letos bomo imeli eh, že eh, torej 24 oseb, ki so bile namenjene torej Evropskemu oziroma raziskovalnemu centru Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala. Sledi generalni sekretar oziroma generalna sekretarka za varuhinjo človekovih pravic. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, za to, da ste mi dali besedo. Leto 2014 je bila gospa O'Reilly prvo leto mm, v svoji funkciji. Pripravili smo strategijo, izvajanje pa se je dejansko začelo z ponovno izvolitvijo novembra 2014, ko spet o Rajljeve. Predvsem se posvečamo učinkoviti rabi proračunskih sredstev. Vaš odbor bo v prihodnosti opazil določene reze v proračunu za leto 2016. To bo delno že vidno v proračunu za leto 2015. Šlo bo za proračunske prenose med posameznimi proračunskimi postavkami. Ampak eh, govorila bom o letu 2014. Za varuhini človekovih pravic je bil to odličen dosežek. 90 odstotno združljivost smo dosegli z združenimi institucijami, zaenkrat pa je bil najboljši dosežek 82 odstotkov, 14 od 19 institucij pa 100 odstotno spremlja in upošteva priporočila ombudsmanke v devetih primerjih smo na priporočila dobili 111 pozitivnih odzivov, prav tako smo več kot 100 primerov rešili. Za nas to kaže, da nas eh, administracija EU vedno bolj sprejema, upoštevajo tudi naše smernice in priporočila, prav tako pa se vedno bolje izvaja sodelovanje med nami in drugimi institucijami in administracijami EU. proračun smo izkoristili v 79,78 odstotka. Podarjam tudi, da smo dobro sodelovali z službami Evropskega parlamenta, to nam je zelo koristilo. Tako smo učinkovito uporabili vire, uporabili smo naprimer zgradbe Evropskega parlamenta in druge storitve, ki so nam na voljo. Prav tako pa smo izkoriščali naprimer okvirne pogodbe, ki so medinstitucionalne okvirne pogodbe ali okvirni sporozumi. Prav tako smo spremljali in upoštevali predloge v postopku razrešnice za leto 2013, tako smo prilagodili porabo in izboljšali rezultate. Vendar določena področja je treba še izboljšati. Eno od teh področji je prav gotovo čas, ki je potreben za obravnavo posameznih zadev. Vi menite, da je ta čas predolg in strinjamo se. Po 18 mesecih smo zaključili 73 odstotkov primerov, to je pod našim ciljem in tega se zavedamo. Dejavnikov je več, poskušamo nam reč eh, zaključiti vse stare primere, to zahteva svoj čas in to seveda ključni kazalnik uspešnosti prav tako zniža. Uvedli smo tudi nov sistem za obravnavo zadev. To seveda pomeni, da pospešeno obravnavamo zadeve vnaprej, vendar to vseeno pomeni, da je treba še vedno delati na izboljšavah. Uvedli smo tudi bolj sistematične preiskave. Ombudsmanka to izvaja, zato da prepreči da bi bilo veliko pritožb uloženih individualno. Naprimer, gre za preglednost pogajanj v zvezi z TTIP-em. To je bil eden pomembnejših projektov ombudsmanke O'Reillyjeve. Dobili smo 350 odzivov na naše javno posvetovanje in več kot 6000 elektronskih sporočil so poslali državljani, ampak to je strateški način za to, da preprečimo posamezne zahtevke in pritožbe, tako da lahko sistematično izboljšamo način, kako deluje uprava Evropske unije. In pozivate še k nečemu v razrešnici za leto 2013, namreč kako organiziramo dneve, ko nismo na voljo. Na to smo se odzvali tako, da smo skrajšali tak dan, Za 40 odstotkov smo znižali stroške, še vedno menimo, da sedežem v Bruslju in Strasburu zagotovimo, da se kolegice in kolegi vsaj enkrat na leto sestanejo, kajti to je pomembno za kohezijo in učinkovitost pisarne. Zelo pomembno je, da se ljudje torej osebno sestanejo vsaj enkrat na leto. Odzvali smo se tudi na zelo kritične komentarje, ki ste jih imeli v zvezi z spolno uravnoteženostjo in v zvezi z vodilnimi mesti, verjetno je primer pred vami, ampak to velja tudi za druge položaje, za druga mesta na področju uprave. Izbrali smo zdaj več žensk na vodilne položaje, v prihodnosti pa bomo sistematično dali prednost eh, spolu, ki je manj zastopan zato da bomo uravnotežili spolno zastopanost. In ombudsmanka se mi je, mi je dala nalogo, da se vam zahvalim, zato ker sodelujete pri preiskavi tako imenovanih rotirajočih se urad, ko politiki prevzamejo funkcije v zasebnem sektorju in obratno. Preiskava teče in gospa Urajljeva se vam zahvaljuje za vaše sodelovanje pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa generalni sekretar Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, gospod Doksi. Izvolite. Thank you, madam chair. Uh, the best wishes also... Hvala lepa. Vse najlepše vam in vašemu odboru tudi z naše strani. V skladu s členom 166 finančne uredbe smo upoštevali vsa vaša priporočila v razrešnici za leto 2013. Svoje ukrepe smo podrobno opisali v poročilu gospe Makovej. Zato želim danes izpostaviti samo štiri elemente. Čisto na kratko omeniti želim izvajanje proračuna, želim govoriti o virih za revizije, prav tako pa želim govoriti o našem delu in o ključnih kazalnikih uspešnosti, na osnovi katerih poročamo vam in državljanom. Izvajanje proračuna, gospa predsednica. Povedati vam želim, da smo izboljšali izvajanje proračuna tako v smislu obveznosti za plačil, kot tudi uh, sredstev za prevzem obveznosti. Zdaj smo pri 95, oziroma 90,5 odstotkih, v letu 2014. V zadnjih letih smo razvili orodje za revizijo proračuna, tako smo privrčevali 7,59 odstotka proračuna. Upamo, da bomo s tem nadaljevali. Naše napovedi za naslednje leto so 93,24 odstotno izvajanje kar zadeva sredstva za prevzem obveznosti. Tudi tukaj smo zdaj dosedli 96,87, leto prej pa 96,12 odstotka. Kar zadeva revizije, vsa priporočila, ki so jih podali notranji revizorji, so bila upoštevana. Izvedli smo vse ukrepe, ki so jih zahtevali od nas. To pomeni, da smo upoštevali in izvedli vsa priporočila. Povdariti želim tudi, da je zunani revizor računsko sodišče v svoji izjavi za leto 2014 še enkrat dejalo, da nima komentarja v zvezi z našimi računi. To je že četrto leto zapored, gospa predsednica. Raba virov. Troje želim povedati tukaj. In tukaj se navezujem na lanskoletno resolucijo. Prvič, videokonference redno uporabljamo, prav tako pa smo uvedli nov način. Namreč to veliko privrčuje, gre za storitev Voxbox tukaj v parlamentu. In eh, kot ombudsmanka tudi mi koristimo vaše storitve, zato zdaj pošiljamo videoposnetke na videokonference, ne pa ljudi, tako zelo veliko privrčujemo. Drugič, ombudsmanka je tudi to omenila, enake možnosti in razprava na to temo so nas uh, zelo zanimale in zato smo tudi v EDPS sprejeli to strategijo. Strategija se že izvaja in uh, odbor zaposlenih že obravnava to temo. To pokriva spolno, razno, spolno uravnoteženost, pravice LGBTI in druga vprašanja. Ne gre samo zaradi vprašanja diskriminacije na osnovi spola. In tretjič, ombudsmanka je podala pobudo o žvižgačih, zato smo mi leta 2015 sprejeli svoja pravila na to temo in eh, navdihnile so nas odločitve v okviru sveta in ombudsmanke na to temo. Devet minut govorim. Ne, ne, mislim, da ste pozabili izklopiti uro. Poglejte, tako se trudim, da bi končal v petih minutah, devet minut pa res ne govorim. Dobro. Naj zaključim, gospa predsednica. Naj zaključim s tem, kako opravljamo delo in kako merimo uspešnost. Prvič. Delo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je ključnega pomena za državljane, vsaj v teh dneh. Zagotavljamo neodvisen nadzor in v listini o temeljnih pravicah je navedeno, da je to osnovni del varstva podatkov. In naše delo je sestavljeno iz več elementov. Nadziramo institucije in organe EU, vseh 60, ko obdelujejo vaše podatke, gospod predsednica, in tudi podatke drugih državljanov v stiku z institucijami EU. Prav tako pa svetujemo evropskemu zakonodajalcu, ko pripravlja zakonodajo, ki pokriva vprašanja varstva podatkov. Opredelili smo deset ključnih kazalnikov uspešnosti ali KPI-jev. Na, na osnovi teh ocenjujemo uspešnost svojega dela, poročamo vam in davkoplačevalcem. Deset kazalnikov je povezanih z petimi strateškimi cilji. Spodbujanje kulture varstva podatkov v institucijah EU, naš pristop je, da bi institucije in organi morali biti odgovorni za podatke državljanov, ki jih obdelujejo. Drugič, evropski zakonodajalec se mora zavedati pravil glede varstva podatkov, ko sprejema novo zakonodajo. Tretjič, izboljšati želimo sodelovanje z drugimi organi za varstvo podatkov v državah članicah, zato da zagotovimo več skladnosti po vsej Evropski uniji. Zagotoviti želimo tudi ustrezno strategijo komuniciranja, prav tako pa želimo izboljšati uporabo viro naše uprave. Leta 2013 so številke pokazale, da smo izpolnili cilje za dva kazalnika. Presegli ali zelo presegli smo cilje za šest kazalnikov, pri dveh kazalnikih pa nismo dosegli cilja. Kakor je zahteval ta odbor, gospa predsednica, smo objavili rezultate za leto 2014 v letnem poročilu in tam boste našli več, več podrobnosti o tem, kje smo bili uspešni in kje nismo bili uspešni. Hvala lepa še enkrat, gospa predsednica, kolegica gospa Sanchez in jaz sva vam na voljo, da odgovorima na morebitna vprašanja. Hvala lepa. Zdaj pa bi bilo lepo, da bi se oglasil. Uh, generalni sekretar Evropskega sveta in kot običajno je rekel, da ne more biti z nami. Mislim, da tukaj obstaja neka vrzel, to ni dopustno. Želela sem še enkrat ponoviti, da moramo ustrajati pri tem, tako je tudi prav, pogovor se mora nadaljevati. Gospod poročevalec, izvolite, vi ste odgovorni za, za svet, za ombudsmana in še za dve druge institucije. Gospa Makove pa ima EDPS in odbor regi. Izvolite. Hvala lepa. Se opravičujem. Zato, ker smo začeli nekako nenavadno. Gospod Črnecki je imel vprašanje za generalno sekretarko varuhinje človekovih podatkov. Vprašanje je že bilo zastavljeno in odgovorjeno. Hvala lepa. Imamo še eno vprašanje za računsko sodišče v imenu gospoda Črneckega. Običajno sedijo na drugi strani, ampak tudi sem imam vprašanje, ki bi ga pač lahko vi odgovorili, na katerega bi lahko vi odgovorili. Vprašanje 10. Ne vem, ali ne bi tega napredka izgubili zaradi te spremembe strukture? Lepo prosim, da odgovorite bolj podrobno v zvezi s tem. S tem sem eh, izpolnil svojo nalogo papagaja za danes, zato se bom sedaj posvetil svojim področjem, kjer sem bolje strokovno podkovan. Gre za ekosok in Evropsko sodišče. Kar zadeva ekonomsko-socialni odbor, Mislim, da smo že imeli plodno zasedanje. Zelo sem zadovoljen z za rezultati, ki ste jih predstavili. Zato imam samo nekaj dodatnih vprašanj in eh, kolegicam in kolegom bom prepustil nekaj časa, da podajo dodatna vprašanja, če jih bodo morda imeli. Nekaj vprašanj so zastavili tudi drugice, drugi kolegice in kolegi, namreč gre za večjo uporabo videokonferenc. Tako bi lahko zmanjšali fiksne stroške v vaši organizaciji. Rekli ste, da imate veliko fiksnih stroškov, torej plač ne morete znižati, imate potne stroške in tako naprej. In še eno vprašanje, temu se veliko posvečamo v tem odboru, namreč opravili ste svoje delo, podali ste mnenja parlamentu in drugim institucijam, ampak kaj lahko storite v prihodnosti, kako bi lahko na nek način kvantificirali, kako so ta mnenja prispevala k procesu evropskih institucij, kako bi nam lahko bolje predstavili dodano vrednost mnen ekonomsko-socialnega odbora. V tem odboru si želimo obravnavati dodano vrednost in zato me zanima, kaj menite o tem vi. Eh, sodišče, Evropsko sodišče. Hvala lepa za vašo predstavitev. Že prej smo se sestali, odgovorili ste na naše vprašanje o pisni obliki, s tem sem zadovoljen, vendar zanima me še nekaj. To ste nam obljubili v svojih odgovorih. Na začetku januarja ste nam obljubili, da nam boste posredovali dodatne ali dopolnilne dejavnosti sodnikov in drugih članov sodišča. Zanima me, ali je ta seznam v pripravi in kdaj ga bomo lahko imeli na voljo, da ga preučimo tukaj v odboru. In še nekaj. Zanima me naslednje. Uspeli ste skrajšati čas za obravnavo zadev na približno tri mesece in pol. Zanima me, kaj pričakujete v naslednjem letu. Ali boste spet skrajšali čas? Kaj počnete na tej temi, primeri pridejo k vam, ko so že bili podrobno obravnavani na nacionalni ravni, zato je seveda dobro, da je proces hiter, ampak po drugi strani podroben in takšen, da bo zagotovil pravico. Mislim pa, da bi lahko storili še več glede učinkovitosti tako na nacionalni ravni kot tudi na evropski ravni. To so moje vprašanje za enkrat. Veselim pa se že vaših odgovorov. Hvala. Ja, Predlagam, da imamo kar krok odgovorov. Začeli bomo pri Evropskem sodišču. Izvolite. Merci, monsieur le rapporteur. Euh, la, la... Hvala, gospod Poročevalec, glede prvega vprašanja bo odgovor zelo enostaven. Seznam dejavnosti sodnikov bomo posredovali eh, vašemu odboru v prihodnjih dneh. Skoraj, da smo že zaključili z delom, tako da je samo še stvar tega, da vse podatke zberemo v en dokument, tako da bo to zelo hitro. Zdaj, kar pa zadeva uh, roke za obravnavo, to je seveda eno od prioritet sodišča. Pa tako se čakalne dobe zadev pred sodiščem skrajšujejo, je pa na tem mestu potrebno izpostaviti tudi nedavno reformo sodišča, ki jo je tudi potrdil zakonodajalec in eh, vprašanje zamuti je bilo dokaj problematično tako na prvostopenskem sodišču kot pri drugih, tako da sodišče dela vse na tem, da bo ta reforma potekala v najboljših možnih pogojih in da bo privedla tudi do konkretnih pozitivnih rezultatov. Zdaj povečanje števila sodnikov in tudi eh, krepitev samega referata sodišča eh, in pa osebja sodnikov je tudi nekaj, kar bo bistveno prispevalo k skrajšanju časa torej čakalnih dob eh, za reševanje zadev pred sodiščem in to je ena naših ključnih prioritet, kot rečeno. Zdaj, ker eh, zadeva predhodno vprašanje sodišču, tu stvari tečejo dokaj dobro v časovnem smislu, mm, gre torej potem tudi za vprašanja kršitev, tu gre za eh, inštrument, ki ga imajo sodniki na voljo že več let, da lahko bolj eh, strogo obravnavajo nujne eh, primere, eh, imajo torej na voljo skrajšan postopek, prav tako se bomo vedno bolj tudi posleževali teh inštrumentov, zato da tudi na ta način poskušamo skrajšati čakalne dobe, da bodo državljani lahko čim prej dobili svoje odgovore, da bodo tudi nacionalni sodniki pri teh eh, vprašanjih za predhodni odgovor dobili čim prej odgovore, ki jih potrebujejo. Hvala. Gospod Planko, izvolite. Ja, Se opravičujem, gospod Ruskar si. Hvala lepa, gospa predsednica dve vprašanji, je zastavil poročevalec. Hvala lepa za vaše komentarje in vaše vprašanje. Prvo vprašanje je videokonference. Ekosok je organ, ki ima uslužbence in tudi člane. Kar zadeva uslužbence, tukaj smo storili vse, kar lahko. Videokonference smo okrepili iz lanskega leta na letošnje leto, sam pa si želim izboljšati uporabo videokonferenc. Upravni odbor je napovedal nov instrument za povečanje videokonferenc za uslužbence. To pomeni, da morajo vsi govoriti isti jezik. To je, zveni preprosto v teoriji, ampak v praksi je to težko poslanci oziroma člani ekosoka imajo pravico, da se izražajo v lastnem jeziku. Zato je včasih to težko. Za določene delovne skupine lahko poskusimo zagotoviti na svet, da člani bolje izkoristijo videokonference, ampak nemogoče je, da bi zasedanje ekonomsko-socialnega odbora potekalo na način videokonference. Tako to preprosto ni izvedljivo. Ampak, kakor sem rekel, poskusili bomo izboljšati rezultate v prihodnem letu. Dodana vrednost. Mislim, da je treba upoštevati dva vidika v vašem vprašanju, če lahko. Prvič. Prvi vidik je interinstitucionalni, drugi vidik pa se navazuje na javnost in civilno družbo. Medinstitucionalni element je že bil obravnavan. Komisija objavlja poročilo o tem, kakšna je vsebina in dokolikšne mere se upoštevajo mnenja ekosoka. Hvala komisiji, da to počne. Zelo zanimivo je, da se to eh, upošteva in preuči rezultat. Vi kot Evropski parlament nas prosite, da opravljamo vedno več dela. In to delo je za vas koristno. Mislim, da bi bilo dobro, če bi izvedli tudi kakšno spremljanje, kakšni rezultati so bili doseženi. Morda bi to lahko storili skupaj. Naprimer, kako naše delo vpliva na poročila, ki so sprejeta v vaših odborih. Še nekaj pa želim omeniti v tem medinstitucionalnem vidiku To je zelo pomembno. Namreč gre za ocenjevanje politik in za ocenjevanje zakonodaje. Na konferenci predsednikov odborov ste nedavno sprejeli odločitev v zvezi s tem. V Ekosoku prav tako delamo na tem področju. Kaj ti? Junkerjeva komisija nam je dala jasno usmeritev. Zakonodaja bo samo tam, kjer je potrebna. Videti pa je treba, kako države članice izvajajo zakonodajo in kako ta zakonodaja vpliva na realne ljudi ali dejansko izpolnjuje cilje. To je pomembno za parlament in to je pomembno tudi za ekosok. Želimo se sodelovati z vami, zato da bi preko mreže organizacij, katerih predstavniki sedijo v ekosoku, pomagali vam. To je medinstitucionalno vprašanje. Zdaj pa še komuniciranje z družbo. Strinjam se z vami in povedati moram, da o tem neprestano govorimo. Torej, kako bi lahko bolje komunicirali in kako bi lahko komunicirali ob upoštevanju proračunskih omejitev, ki jih imamo. Tudi tukaj je zelo pomembno medinstitucionalno sodelovanje. Evropska komisija poskuša izvajati nov način dela komisarja v državah članicah torej poslanci in člani ekosoka in odbora regij naj bi bili prisotni na konferencah in zasedanjih komisarjev v državah članicah. To je zelo pomembno. Kaj ti? Zelo pomembno je, da izkoristimo sredstva in storitve, ki jih ima Evropski parlament v državah članicah. Prav tako pa moramo izkoristiti možnosti, ki nam jih ponujajo izpostave, tako rekoč, Evropske komisije v državah članicah. komisarji vedno pritiskajo, da naj generalni sekretar in uslužbenci Ekosoga storijo več na tem področju. Hvala. Gospod eh, Ruiz Garcia, izvolite. Hvala lepa. Torej, vprašanje gospoda Vicena je zelo relevantno in dejansko um, tveganje, da eh, izgubimo specializacijo v, v primeru, da se eh, neka organizacija na ta način preoblikuje, potem um, to je dejansko eh, tveganje, realno tveganje, torej, da se izgubijo ta strokovna znanja. In um, zato smo tudi. Um, vzpostavili okvir za upravljanje z znanjem in uh, S pomočjo tega orodja bomo pač eh, lahko eh, analizirali eh, obstoječa znanja znotraj institucije in na ta način bomo lahko bolje analizirali tveganja in pa tudi posebej se bomo osredotočili na um, poklično usposabljanje naših revizorjev za to, da bo uporaba teh strokovnih znanj kar se da učinkovita. Ha, Bojanik, pitam. Gospod Bojanik. Ja. Okay, um, thank you. Hvala lepa. Kar zdaj učinek. Poleg tega, kar je povedal moj kolega Luis Planas, objavljamo tudi letno poročilo o učinku mislim, da je tam na področju ključnih dosjejev, v okviru katerih sodelujemo, na konkreten način predstavljeno, kako smo dosegli učinek, kako smo prispevali k procesu. Seveda pozdravljamo tudi poročilo Evropske komisije in tudi to je zelo pomembno. V zvezi z dodano urednostjo mislim, da je tukaj situacija specifična, vsaj za odbor regij, kajti 70 odstotkov zakonodaje EU se izvaja v regijah, na terenu. Mi smo evropski organ z izvoljenimi člani, predstavniki. In to je tista dodano vrednost, ki jo lahko zagotovimo tudi v strategiji komuniciranja z državljani. Kaj ti naši člani so lahko vključeni v komuniciranje z državljani. Oni so lahko tisti, ki posredujejo sporočila in oni lahko zagotovijo dodano vrednost, kaj ti so blizu državljanom. To je torej naslednji element. Za nas pa je tudi zelo pomembno, da se ve, da delamo v celotnem političnem cilj, eh, ciklu. To pomeni, da odbor regije sodeluje v predpripravi in tudi v končni fazi priprave zakonodaje. Zato lahko rečem, da smo sodelovali tudi naprimer v Junkrevem načrtu. Prav tako smo sklenili sporozum o sodelovanju z EIB, in eh, zadeve potem predstavljamo državljanom, gre za izzive na področju različnih finančnih instrumentov in zelo velikih naložb. To je še en primer naše dodane vrednosti. Vidik komuniciranja, podobno kot ekonomsko-socialni odbor, tudi mi menimo enako, pravkar smo sprejeli večletno komunikacijsko strategijo in tudi letno strategijo komuniciranja. V zvezi s tem smo imeli zelo intenzivna srečanja z vsemi evropskimi institucijami. Kaj ti? Logično je, da komuniciramo bolj na osnovi vsebin, ne pa na institucionalni ravni, kaj ti državljane zanima vsebina sporočil, ne pa toliko, odkot sporočila prihajajo. Zato je zelo pomembno, da uskladimo komunikacijsko infrastrukturo, zato da bomo zagotovili dinamično razpravo z državljani. In na koncu še videokonference, mislim, da sem na to že odgovoril, tudi sami imamo podobne težave, najti je treba politični kompromis v zvezi z jeziki, ampak trend, kakor sem dejal, je jasen, krepimo torej uporabo videokonferenc. Mislim, da je to vse, kar sem želel povedati. Hvala. Hvala lepa. Če sem prav razumela, je vprašanje generalne sekretarke že bilo odgovorjeno, zato sedaj dobi besedo gospod Makovej. Izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama vsem želim srečno in uspešno leto 2016. Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Res je, pisno smo komunicirali, nismo se še sestali v živo, upam, da se bomo. Dve vprašanje imam. Prvo vprašanje. Kodeks ravnanja. Kdaj je bil sprejet kodeks ravnanja EDPS-a ali Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Zanima me, ali vključuje jasna pravila glede rotirajočih se urad in navskriži interesov. Če je odgovor da, me zanima, ali je že bil kak primer navskrižja interesov. In še nekaj v zvezi z kodeksom ravnanja, zakaj tega ni na spletni strani. Na spletni strani vsaj jaz tega nisem našla. In če drugo vprašanje ali nam lahko, prosim, poveste, zakaj je poročilo računskega sodišča za leto 2014 še vedno zaupno, zakaj ni na voljo javnosti. Odbor Rigi. Tudi mi smo pisno komunicirali, parlament je zastavil nekaj vprašanj. Sama sem zastavila prav tako nekaj vprašanj, odgovorili ste mi in imeli smo tudi zasedanje danes do povdan. Dve vprašanje imam. Kakšne so politike odbora regi proti problemu rotirajoči se vrat in na skrižju interesov? Ali obstaja kak primerno skrižje interesov? Sami ga nismo našli. Če je odgovor da, me zanima, ali imate politiko proti navzkrižju interesov. Zanima me, ali takšni primeri že obstajajo. Drugo vprašanje. Uh, from, uh... Odbor regije je podal pisne odgovore na naše vprašanje in leta 2014 ste imeli skoraj 800 misij, 787. V enem letu 125 misij je bilo v Italiji, to je stalo približno 90 tisoč evrov, 72 v Grčiji, 70 tisoč evrov, 55 v Franciji, 20 tisoč evrov. In še seveda plačila, To je stalo nekaj milijonov evrov samo v letu 2014. Tudi člani so bili upravičeni do zelo visokih potnih stroškov, torej skoraj 800 misij v letu 2014. To vprašanje sem zastavila danes do povdan in odgovor je bil, da so bile številne misije v Italiji in Grčiji, ker so oni predsedovali. Vendar, če se govori o Italiji, če ste imeli 125 misij v šestih mesecih in v Grčiji ste bili 77 krat v šestih mesecih in bili ste tudi v številnih drugih državah, po mojem mnenju je to pač zelo visoka številka in to predstavlja tudi visoke stroške. Zanima me, ali bi odbor lahko predstavil pametno analizo ciljev teh misij, glede na to, da je bilo misij toliko, prav tako pa me zanima, kakšno prednost je to imelo za državljane in za države. Kaj pomeni pametno? To pomeni, da ste se specifično ukvarjali s posameznimi elementi, zadeve morajo biti merljive v skladu z določenimi kazalniki napredka, prav tako morajo biti cilji dosegljivi, usmerjeni na rezultate, treba je meriti rezultate, ne dejavnosti in seveda je treba imeti tudi jasno časovnico. Hvala. Ja, danke, Hvala lepa. Predlagam, da začne gospod Doksi. če karkoli ni jasno, vam bomo seveda dali možnost, da se oglatite, oglasite pisno. Hvala, gospa predsednica. Na spletni strani sem preverjal zadeve. Gospa poročevalka, kar zadeva kodeks ravnanja. Napisal vam bom specifično, kdaj je bil sprejet, ampak kar zadeva vaše vprašanje. Zdaj imamo dva kodeksa ravnanja. Verjetno govorite o kodeksu ravnanja za osebje v okviru kadrovskih predpisov. Lani pa smo sprejeli nov kodeks ravnanja za nadzornike. Za nadzornike je zelo specifično določeno na skrižje interesov. Nimamo sekcije o rotirajočih se vratih, ampak seveda je to v skladu z kodeksi varohine človekovih pravic, naprimer. Kodeks ravnanja za nadzornike pokriva obe temi, ki ste jih omenili kodeks ravnanja za osebje je bil sprejet pred nekaj let in natančnega datuma ne poznam in tam je jasno opredeljeno, kakšne obveznosti imajo zaposleni v okviru kadrovskih predpisov. Jasno je navedeno, kaj je na skrižje interesov in zaenkrat še nismo imeli primerov na skrižje interesov, ki bi jih morali obravnavati. V zvezi s tem, gospa poročevalka, vam sporočam, da smo podpisali sporazum z disciplinsko službo Evropske komisije. To pomeni, da če se težave pojavijo v zvezi z zaposlenimi in v zvezi s kadrovskimi predpisi, velja postopek, za, ki je predviden za to. Naj no, odgovorim specifično v zvezi z obema kodeksoma, gospa poročevalka. Uh ja hvala lepa prav tako prosim da tudi sami preverite kodeks ravnanja za zaposlene to je na spletni strani enako velja tudi za nadzornika e, govorili smo o kodeks ravnanja za zaposlene in e, to je bilo sprejeto pred nekaj leti zdaj če to ni objavljeno se mi to zdi problematično prav tako moramo vsi vedeti, da je na skriže interesov, vrtljiva vrata, žvižgači, vse to je omenjeno tudi v kodeksu ravnanja za zaposlene. Tako da hvala za to in čakam tudi na vaše piste odgovore. Hvala lepa. Ja, tako je, gospa poročevalka. No, kar zadeva računsko sodišče in eh, letno poročilo, tu pa bi prosil sodišče, da mi pomaga, če smem. Monika, nisem razumela najbolje, katerega poročila računskega sodišča ni. Za leto 2014 Evropsko računsko sodišče je poročilo, ki je še vedno zaupno in to je tudi omenjeno v letnem poročilu EDPS. So 2014. Torej za leto 2014. No. Ja, lahko pomagam pri tem odgovoru dejali smo že, da to bo objavljeno v letnem poročilu. Letno poročilo je zdaj že bilo objavljeno, podrobnosti so tam, tako da vam bomo poslali eh, kopijo tega. Ampak ko smo pripravljali odgovor na vprašalnik, to poročilo še ni bilo sprejeto, zdaj pa je sprejeto in objavljeno in tudi v naših evidencah, tako da vam bomo to poslali. Ampak bom pa preveril vseeno kar zadeva kodeks ravnanja za zaposlene. Morda je to zgolj na intranetu. E, vam se namreč, čeprav razumem, zdi primerno, da bi to dali na spletno stran, kaj ne? Dobro, hvala. Hvala, gospa predsednica. No in seveda, letno poročilo računskega sodišča pa imamo, tega nam ni treba pošiljati. Smo zdaj rešili ta nesporazum glede časovnice, Monika, ja? Ja, ja. Razumem torej, da je to bilo ravno kar objavljeno, tako da mm, bo to kaj kmalo na voljo nam vsem. Prav tako pa bi želeli, da to poštete nam, ampak eh, tudi mi seveda lahko to snamemo z interneta. Ja, 6. ali 8. novembra je sodišče to objavilo. Dobro, gospod Bojanek. Zdaj ima gospod uh, eh, Ogruza. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, ja, če pojasnimo vsi relevantni podatki, ki jih eh, imamo v zvezi z eh, institucijami in organi, ki jih danes tu predstavljamo, so zajeti v letnem poročilu. To velja tudi za Evropski eh, parlament, za katerega imamo posebne pripombe in Evropski socialni in ekonomski odbor. vse te informacije smo ter torej objavili v letnem eh, poročilu. In sicer z dne 10. novembra 2015. Ja, in na začetku današnjega sestanka ste nam tudi že podali kratek pregled vsebine. Ja, se upravičujem. Moje vprašanje je, zakaj je to bilo zaupno, kajti to piše v poročilu. Eh, nadzornika za varstvo podatkov, namreč je to še vedno zaupno. Ja, to je zaupno, dokler ni objavljeno. Ja, tega nisem razumela tako. Torej, zadeva je objavljena, ampak po letnem poročilu piše, da je zaupno. Ne vem. Skratka, no, to poročilo si želimo, prav tako pa nas zanima, zakaj je bilo do sedaj to zaupno. There's a contradictory procedure on this report, and Pri tem eh, poročilu eh, velja tako imenovani kontradiktorni postopek. Eh, dokler ni končan, je poročilo zaupno, ko pa je ta postopek končan, pa prejmemo poročilo. Zdaj pa gospod Bojanek, izvolite. Hvala lepa. Ja, kar zadeva službene poti. Kot je dejal poročevalec, lahko tudi samo ponovim, dejstvo je, da smo zdaj okrepili sodelovanje s posameznimi predsedstvi in to se odraža tudi v pregledu, tudi ko gre za Italijo in Grčijo, kar zadeva Luksemburg. Tam imamo pogosto administrativne sestanke v Luksemburgu, to je torej še en razlog zakaj. Eh, kar zadeva zdaj našo eh, upravičenost prisotnosti, pogosto poleg naših eh, obveznih sestankov, ki potekajo izven eh, Bruslja, eh, morajo naši člani zagotavljati tudi tehnično podporo pri teh sestankih in to je še en od eh, razlogov, zakaj so člani našega sekretarjata prisotni. Zdaj, kar pa zadeva drugi del vašega vprašanja, gospod poročevalka, tu boste verjetno no, veseli, da vam povem, da bomo z veseljem poročali o podrobnostih kolikor je to le mogoče in da vam eh, podamo tudi informacije oziroma povratne informacije. Glede standardov notrnega nadzora, sveda izvajamo oziroma uveljavljamo ista načela kot eh, druge institucije EU. Prav tako pa drži, da imamo eh, določene obveznosti, ki izhajajo iz splošnega načela na skriže interesov. Prej sem govoril o standardih notranjega nadzora, no, hotel pa sem povedati, da je pri pravilih glede na skriže interesov enako, imamo pa posebne rešitve, ko gre za na skriže interesov na različnih področjih, ko gre naprimer za kontekst eh, zaposlovanja, ko gre za kontekst uh, javnih naročil, ko gre potem za kontekst tudi notranjih eh, pregledov. Tako da ja, imamo specifična pravila, kar zadeva izvajanje splošnih načel glede na skrižje interesov, enako kot pri drugih evropskih institucijah. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji kolega Tojrer. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Najprej srečno novo leto vsem. V imenu skupine Alde imam naslednje vprašanje. Iz pisnih odgovorov Evropskega eh, sodišča izhaja, da so si močno prizadevali za to, da bi eh, privrčevali pri kadrih. Naše vprašanje je zdaj, kakšen vpliv ima to na trajanje postopkov, sploh glede na to, da je vse več zadev pred Evropskim sodiščem ali se morda ne bojite, da bi s tem eh, podaljševali postopke. No, potem še vprašanje za nadzornika za varstvo podatkov. Potni stroški so tu opredeljeni zelo splošno, pač 85 tisoč, in zanima me, kakšne službene poti so tu zajete in ali so ti stroški morda nesorazmerno nizki, kajti pri drugih agencijah, pri drugih mm, institucijah je jasno zapisano, na kaj odpadejo ti stroški, tako da nas zanima, ali imate nek ključ, po katerem veste, zakaj, vel, zakaj so bili porabljeni eh, ti potni stroški, torej ali za poti v države članice ali v evropske institucije. No in potem še eno vprašanje. Tu gre za uravnoteženost med spoloma, ko gre za zaposlovanje pri Evropskem računskem sodišču človek dobi namreč vtis, da v vodilnih, na vodilnih mestih ženske niso zadostno zastopane in zanima me, ali je računsko sodišče morda že sprejelo kakšno posebno pobudo, da bi se to spremenilo. Dobro, hvala lepa, potem pa gremo kar naprej, naprej Evropsko sodišče. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva učinek vrčevalnih ukrepov na trajanje postopkov. Trenutno se namreč sodišče predvsem ukvarja z delovanjem podpornih služb, ki interno prispevajo k zmanjšanju števila eh, kadrovske zasedbe. Eh, seveda gre tu predvsem za izvajanje sodne funkcije, ki smo jo želeli ohraniti. Glede ukrepov, ki smo jih sprejeli in to na podlagi zakonodajnih odločitev o reformi sodišča, tu smo bdeli predvsem na tem, da se ne ošibi preveč naših jezikovnih služb, ki so močno prispevale k zmanjšanju števila zaposlenih in pa tako je jasno, da obstajajo določena oska grla, kajti kapacitete samih kabinetov sodnikov so se okrepile v zadnjih letih. To velja tudi za generalne preobranilce, kajti tri dodatna mesta smo namreč sistematizirali tam in sodišče bo torej še naprej delalo na tem, da poskuša izboljšati produktivnost z nespremenjeno kadrovsko zasedbo oziroma celo z nekoliko zmanjšeno kadrovsko zasedbo eh, v letu 2017, kar je v pripravi na proračunski ravni, da bomo torej na tej podlagi poskušali zagotoviti, da bo reforma sodišča imela kar se da močan učinek na skrajšanje postopkov. Seveda bo sodišče še naprej delalo. Mm, na tem, da kot do sedaj skuša skrajšati trajanje postopkov. Če zadeva to omogoča, eh, bo sodišče, kolikor seveda, skušalo rešiti primer brez zaslišanja, eh, potem eh, tudi skrat seveda skrajšanimi spisi da se čim bolj omeji potrebo po pisnem prevajanju vseh dokumentov, kajti tudi čas trajanja za pripravo prevodov prispeva k skupnemu trajanju reševanja zadev. Lahko dodam še pod vprašanje. Kolega Toyer meni namreč, da se bo sodišče zdaj kar naenkrat sesulo, tako da mislim, da je bilo čisto pošteno zdaj povedati, da je svet in eh, parlament sta odobrila več pač dodatnih mest za sodnike in zanima me, koliko teh dejansko operativnih eh, dodatnih zapustitev iz tega izhaja, ne voznikov in podobnega tehničnega osebja, ampak dejansko tistih, ki bodo vsebinsko delali. Ja, reforma sodišča predvideva kadrovsko ukrepitev kabinetov sodnikov v treh fazah. Prva faza bo zadevala povečanje števila sodnikov za 12 in sicer tekom letošnjega leta 2016 in teh 12 novih kabinetov pomeni tudi toliko in toliko več eh, referentov in pa asistentov. Eh, Prav tako pa bo to pomenilo več delovnih mest, tudi ko gre za eh, tehnično podporo in pa uložišče. Eh, tako da več kot 80 novih delovnih mest izhaja iz eh, te prve faze. Druga faza potem bo potekala od septembra letošnjega leta, s tem, ko se bo sodišče za eh, uslužbence reformiralo in se bodo eh, kadri prenesli na prvostopensko sodišče eh, in to bo torej tudi omogočilo nova delna mesta, v katerih bodo imeli ti sodniki enako število zaposlenih v kabinetu kot drugi. Potem v tretji fazi z devetimi zopet novimi sodniki pa ne predvidevamo krepitve števila sodnikov v kabinetih, torej devet dodatnih sodnikov, le zaenkrat je predvideno, drugega ne. Uložišče tudi je bilo kadrovsko ukrepljeno, kot sem že dejal, reforma pa se bo izvajala brez administrativnih, eh, jezikovnih in drugih reform, tako da vse te službe bodo še naprej delile z nespremenjenim številom kadrov, eh, razen seveda zmanjšanja iz naslova medicinalnega sporazuma o 5-odstotnem zviženju števila eh, kadrov. Koliko mest v tej drugi fazi ste dejali, da bo? Govorili ste o novih sadnikih, koliko pa bo novih eh, zaposlenih, zato da bo enako število v kabinetih. Ja, trenutno ima vsak eh, sodnik eh, na sreče za službence kabinet z tremi referenti in dvema asistentoma, tako da gre za tri do dati na delovna mesta na sodnika, skupno torej 21 eh, ali 20, kaj ti morda bo predsednik potreboval še enega dodatnega. Torej koliko? Pet dodatnih mest. Ne, ne, ne. Skupaj 88 dodatnih mest. 17 za uložišče in 88 minus 17, torej 71, pa jih odpade na kabinete 12 novih sodnikov in pa zakrepitev sodnikov, ki bodo prešli iz sodišča za službence. To je faza 1 plus faza 2, 88 eh, novih delovnih mest, eh, od eh, čega odpade 17 na vložišče. Hvala lepa. Zdaj pa Evropski nadzornik za varstvo podatkov, gospod Doksi. Hvala lepa. kar zadeva službene poti. Naj samo spomnim na nekaj dejstev. 174 eh, poti smo opravili v 2014, povprečen strošek na pot je bil 502,51 evra. Skupno 436 eh, evrov, oziroma 874 evrov. 87.436 evrov je skupni strošek. Prva vrsta misij oziroma strojnih poti odpade na nadzor. To so inšpekcije eh, evropskih organov ter agencij in obisko pri leteh. To je, vemo, da področje, kjer je potrebno kar nekaj usposabljanja. In potem so tu še misije za izvajanja usposabljanj in eh, na koncu tudi pošiljamo zaposlene sistematično na sestanke organizacij nacionalnih popraščencev za varstvo podatkov, kjer eh, izvajajo izmenjave mnen. Naša najdražja In eh, tudi najcenejša službena pot je bila na področju nadzora. Najdražja je bila pot v Madrid, 4000 evrov. In sicer smo tja poslali strokovnjaka za eh, varstvo podatkov v agencijo EOC, ki poroča neposredno svetu. In sicer, da bi jim pomagali razumeti pravila z področja varstva podatkov in da smo jih kar se da hitro pripravili na izvajanje zahtev, ki jih morajo izvajati. Najcenejša pa je bila misija v Maastrichtu, namen katere je bil usposabljanje eh, za zaposlene z eh, področja varstva podatkov. Eh, potem smo imeli tudi misije za posvetovanja in torej konference, seminarije, kjer je govora o varstvu podatkov in tu skušamo obveščati o tem področju. Imamo politiko izvajanja teh eh, obiskov, teh službenih poti na naši spletni strani. No in manjša sprememba v primerjavi s preteklostjo je, da smo v preteklosti menili, da ne bi smeli povračevati stroškov, ampak dejstvo je, da je potrebno vendarle ustrezno upravičiti stroški. In to je tudi na naši spletni strani. Če neka organizacija organizira konferenco, kjer uh, smo govorniki tudi mi in zaračunavajo kotizacijo, potem zahtevamo, da uh, plačajo tudi uh, pot in pa um, nočitev za naše zaposlene. No, tretje področje, na katerem izvajamo za službene poti pa je sodelovanje. Sodelovanje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov, s katerimi se redno srečujemo, ampak to je običajno tudi v Bruslu, z mednarodnimi organi z tega področja pa imamo enkrat na leto sestanek nekje v Evropi. V drugem delu leta pa imamo tudi globalno srečanje in sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami. Čez dva tedna, naprimer, gre ekipa v Ženevo. Uh, na sestanek na temo varstva podatkov pri Rdečem križu. To so torej tiste vrste službenih poti, ki ste jih želeli slišati. Tako da pa še računsko sodišče, kar zadeva ravnovesje med spoloma. Ja, hvala lepa. Sodišče je leta 2012 sprejelo načrt za enake možnosti, da bi izboljšali razmere na področju enakosti med spoloma lahko vam, oziroma povem, da smo opravili oceno lansko leto, po rezultati žal niso bili najbolj spodbudni, to je treba povedati na tem mestu. In eh, sicer rezultati niso bili takšni, kot smo pričakovali in skupaj z Evropsko agencijo za enake možnosti, sedežem v Vilni, smo ponovno opredelili načrt in ukrepe, ki so potrebni in pričakujemo, da bodo razmerje v prihodnje boljše. Lahko pa vam povem že na tej točki, da smo na zadnjem sestanku sodišča morali imenovati tri eh, najviše vodilne, eh, to je ekvivalent vodje enote v vaših institucijah in eh, dve od treh sta bili ženski. Hvala, naslednji gospod Novakov. Hvala, samo eno vprašanje. O tem smo govorili skupaj s eh, poročevalcem Senci Zdahovskim, ki ga nadomeščam. Vprašanje nam reče, ali institucije lahko konkretno povedo, do kakšne mere upoštevajo priporočila Evropskega računskega sodišča in Evropskega ombudsmana. Hvala lepa. Potem pa začnemo zdaj z drugega konca in sicer z ombudsmanko. Izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Torej, uh, upam, da um, torej, uh, uresničujemo to, kar priporočamo drugim, <laughs> kar je že precej velika zahteva. Torej, uh, uh Kolikor vemo, uh, nismo dobili zelo veliko priporočil uh, strani računskega sodišča, ampak te smo uresničili. Hvala, gospod predsedujoča. E, torej, e, mi že štiri leta nismo e, dobili priporočil, ko pa smo jih dobili leta 2009, pa smo jih tudi uresničili. Kar se tiče ombudsmanke, smo temu odboru eh, poročali, torej v odgovoru na vprašanja in eh, dobili smo tri priporočila, ki smo jih eh, tudi uresničili. Gospod Janik. Hvala. Torej, kar se tiče računskega sodišča, nismo imeli nobenih pripomp, torej odgovor je preprost. Glede ombudsmanke sta bili dve zahtevi, ena, ki se nanaša na dostop do dokumentov in eh, tu je bil follow-up um, pozitiven. Uh, drugo pa se je nanašalo na vzpostavitev uh, postopka za žvižgače in to smo tudi um, izvedli, torej, uh, s, torej v sodelovanju z uh, ekonomskim in socialnim odborom. Gospod Planas. Hvala, gospa predsedujoča. Glede računskega sodišča. Torej imamo konkretni follow-up, to sem že omenil v tretji točki tretjega komentarja. Torej šlo je za eh, javna naročila in eh, v ta namen smo vzpostavili to ehm, posebno službo znotraj eh, financa za izvajanje teh priporočil. Glede ombudsmanke moram reči, da. Eh, smo imeli eh, eh, podobno pripombo kot odbor regij in kot je bilo rečeno že prej, smo pripravili osnutek dokumenta, ki ureja status žvižgačev in pričakujemo tudi um, priporočilo in pa um, mnenje uh, ustreznih uh, evropskih um, organov, torej za varstvo podatkov. Upam, da bomo to pridobili v prihodnih um, dneh, um, tednih in na ta način bomo lahko to izvedli. Gospod Karsija. Hvala. Torej, kar se tiče uh, priporočil uh, sodišča, torej, um, v letnem eh, poročilu eh, računskega sodišča ni nobenih eh, pripomb oziroma priporočil računskemu sodišču, ampak mm, imamo pa pripombe v zvezi z notranjimi in zunanjimi revizorji. Vemo, da, se, da revizorje nadzirajo torej zunanje revizorske službe. In eh, v primeru, da je prišlo do kakršnih koli pripomp oziroma priporočil, smo to tudi um, uresničili. Glede ombudsmanke eh, je bilo edino priporočilo, da se do um, oktobra 2014 eh, pripravi postopek za žvižgače in to smo naredili pravočasno. Hvala. Torej, glede sodišča Evropske unije. Uh, Torej, ta ni bila eh, deležna priporočila Sunskega sodišča že kar nekaj let eh, in enako velja tudi za um, Evropsko ombudsmanko, eh, razen v zvezi z zunanjimi oziroma notranjimi pravilniki, ki urejajo status žvižgačev. Eh, torej sodišče eh, je eh, pripravilo takšen dokument, notranji dokument, o katerem bo odločeno do 18. januarja letos. Kar pa se tiče ombudsmanke, pa ni prišlo do nobenih priporočil. Vsaki znova je bilo ugotovljeno, da sodišče ustrezno izvaja svoje naloge. Gospa Jala Zender. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, zahvaljujem se generalnim sekretarjem različnih inštitucij za eh, podatke, za odgovore, ki so jih podali tako v pisni kot v ustni obliki. Najprej bi eh, postavila vprašanje osebi, ki je eh, govorila o številu sodnikov, torej uh, vemo, da je prišlo do uh, nekaterih organizacijskih sprememb, um, torej uh, zlasti kar se tiče um, sodišča za službence znotraj um, sodišča Evropske unije. Torej vemo, da zgodovinsko gledano uh, je uh, ta, to sodišče omogočilo tudi izboljšanje evropske javne funkcije in zanima me, kako uh, Eh, bo rešeno to vprašanje. Torej, kaj se bo zgodilo z to funkcijo Evropske, tega sodišča, Evropskega sodišča za uslužbence? Eh, na kakšen način eh, bo ta sodna praksa še naprej zaščitena in tudi torej, kako bodo naloge sodišča za uslužbence še naprej izvajane v okviru sodišča Evropske unije? No, to ima še vprašanje v zvezi s eh, kadri in sicer kako lahko izboljšamo ravnovesje med eh, spoloma. Torej, vemo, da mm, to poklicno področje um, revizorjev tradicionalno zlasti priteguje moške. Um, ampak vseeno bi želela vedeti, kaj eh, je bilo narejeno na tem področju, da bi to razmerje izboljšali. Torej, govora je bilo tudi o zelo pomembnih reformah in o tem smo tudi nekaj slišali danes. Torej, zanima me, na kakšen način eh, revizori in revizorke, ki delajo na tem področju, lahko izboljšajo sedanjo situacijo tudi s pomočjo usposabljanja. Torej, slišali smo uh, različne primere gospoda Rveha in gospoda Vaska in uh, glede na to, da smo tik na tem, da uh, bomo um, podprli oziroma sprejeli strategijo um, žvižgač, glede žvižgačev, se sprašujem, ali bomo to dejansko naredili na, na institucionalni ravni, na medinstitucionalni ravni in če ja, na kakšen način. In drugič, prisluhnili smo različnim generalnim um, sekretarjem. Eh, vemo, da um, je situacija uh, torej, um, vsaj za enega tega generalnega sekretarja. Vemo, da je situacija malce, um, malce zapletena v tem smislu, da kumulira različne funkcije, profesorja in druge funkcije. Zanima me, kako je to urejeno. In v konkretnem primeru gospoda Vermeha, ki mu sledim že kar nekaj časa, smo slišali celo vrsto pripomp. Um, v zvezi z tem, kar se je dogajalo od leta 2011 naprej in to se je tudi um, ponovno ponovilo leta 2015 v zvezi s tem uh, žvižgačem. Zanima me, če tu velja tudi uh, klauzula o retroaktivnosti kajti eh, za to osebo bo lahko, se bo lahko v prihodnosti um, izkazalo, da je bila pač v preteklosti um, izpostavljena pritiskom in tako dalje. Torej, ta oseba se je eh, morda v takšni sporni situaciji znašla, preden je bil urejen eh, status žvižgačev. In zanima me, če se lahko eh, te okoličene retroaktivno odpravi. Torej, če je to tudi del te politike. <clears throat> Za odbor regije imam naslednje vprašanje. Torej, v odnosu do Eh, teh eh, premestitev eh, oseb, torej prevajalcev in drugih v raziskovalni centr parlamenta. Torej, kako je to urejeno, kakšne so neke protiusluge, ki jih lahko odbor regiji pričakuje v zameno za to. Torej, kaj to pomeni za člane uh, um, odbora regije. Ali to pomeni, da lahko od tega raziskovalnega centra parlamenta zahteva um, izdelavo študij ali kaj drugega? In na to uh, vprašanje za nadzornika osebnih podatkov, torej uh, se zahvaljujem, da ste se nam pridružili, žal še nismo uh, z vami imeli priložnosti bolj poglobljeno delati, torej v odnosu z Olafom. Torej, nadzorni odbor. Um, in Olaf um, imata en, istega nadzornika osebnih podatkov. In zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s to politiko. In zanima me tudi, eh, na kakšen način bo nova eh, politika preglednosti, ki velja tako za ombudsmanko kot za OLAF, torej kako bo ta politika Mm, omogočila dostop do eh, starih poročil Olafa, naprimer mm, tu imamo nekatela področja, ki bi nas še zanimala, torej kakšna je bo politika eh, varovanja podatkov za te stare primere. Kaj ti ni povsem jasno, kakšen okvir eh, bo predstavljalo to varstvo podatkov za nekatere bolj občutljive situacije. In na to za vprašanje za ombuds manjko in sicer eh, kako eh, nameravate izboljšati komunikacijo, torej rečeno je bilo, da boste spremenili obliko, da boste ocenili um, eh, dejavnost ombudsmanke in kako se to komunicira v javnosti. Um, Želela bi malce več vedeti o tem, kako si to predstavljate, kakšne kazalnike boste za to uporabili, kakšne podatke eh, imate na voljo in tako dalje. In pa tudi nasplošno, kaj, eh, če mi lahko poveste kaj več v zvezi z ravnotežjem med moškimi in ženskami v institucijah. Bomo začeli s sodiščem. Hvala. Hvala gospe Ajali Sender za vprašanja, ki jih je naslovila na sodišče Evropske unije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na uh, posledico. Um, posledicami, ki so povezane z um, absorpcijo sodišča za uslužbence v uh, sodišče Evropske unije. Naj povem, da uh, od samega začetka eh, to sodišče nikoli ni nehalo izvajati svojih pristojnosti na področju um, javne funkcije. Torej, eh, do, eh, oziroma sodišče Evropske unije je bilo od samega začetka odgovorno za vprašanje javne funkcije. Torej, do leta 2005, ko je bil, bilo ustanovljeno sodišče za uslužbence. In, uh, na to je sedaj prišlo do te um, reforme, eh, s katero se um, bo uh, delo organizirano na tak način, da se bomo vrnili uh, v situacijo, kjer bo sodišče, torej sodišče prve stopnje. In sodišče bo sedaj pač organiziralo svoje delo na ta način, da bo to možno. Ampak eh, eh, s tem, da eh, sodišče za uslužbence izgine, še ne pomeni, da izgine tudi njegova sodna praksa. Torej, ta sodna praksa ostaja in bo še naprej uporabljena pri obravnavanju vseh zadev, ki se bodo predstavile, pojavile pred sodiščem. to mm, tudi uh, ne preprečuje nobenega razvoja sodne prakse. To je povsem uh, normalna situacija pri izvajanju um, pravosodnih funkcij. Torej, sodišče Evropske unije meni, da um, uh, področje javne funkcije ne bo trpelo nobene škode zaradi teh sprememb, ki bodo nastopile septembra 2016 gre samo za uh, torej, preoblikovanje um, sodišča v dve sodišči, torej sodišče Evropske unije in pa um, sodišče prve stopne. Hvala lepa. V odgovor gospe Jali Sender naj povem, eh, da eh, ima računsko sodišče načrt eh, enakih možnosti ehm, in to že kar nekaj časa, ampak zaenkrat še nismo uspeli doseči pozitivnih rezultatov, ki bi si jih želeli. Smo pa naredili nekaj korakov naprej. Torej, med revizori imamo sedaj skoraj 50 odstotkov žensk, In to velja za uh, vse službence uh, eh, sodišča. Uh, marca smo um, upeljali nove ukrepe in poskušali smo zlasti ozavestiti um, institucijo uh, o pomembnosti po eni strani uh, raznolikosti, po drugi strani pa enakosti med spoloma. Uh, In eh, pri tem eh, je tudi eh, sodelovala direktorica Agencije za enakost med spoloma iz Vilniusa. In vzpostavili smo tudi mrežo revizork. In uh, prizadevamo si za to, da bo tudi več žensk eh, na višjih funkcijah z, višjim, z večjimi odgovornostmi. Eh, in eh, te ženske tudi pošiljamo na posebna usposabljanja, ki jim omogočajo dostop do menedžerskih funkcij. Na to, kar se tiče performansa, uh, Naj povem, da je eh, sodišče eh, lani eh, sprejelo tudi sporazum z Univerzite de Lorraine, torej v Nansiju, za usposabljanje na področju javne funkcije in enako velja tudi za Univerze v Luksemburgu, Sarbruknu in Liježu in letos bo prvič eh, prišlo do podelitve teh diplom iz tega skupnega programa in mislim, da bo to tudi zelo dobro eh, učinkovalo na usposabljanje naših revizorjev. Hvala. Gospod Planas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, eh, gospa poslanka, za vaše vprašanje. Torej, Najprej eh, vaše vprašanje v zvezi z žvižgači. Kot eh, veste, gospa poslanka, eh, zakonodaja za evropske uslužbence iz leta 2004 že vsebuje vsebinske določbe v zvezi z žvižgači, ampak res je, da je ombudsmanka pred nedavnim želela, da se to uredi tudi. Mm, na interni ravni. Kar se tiče vaših drugih vprašanj, naj povem naslednje. Torej, sprejeli smo skupno eh, odločitev z odborom regij in to se nam je zdelo zelo pomembno. Pomembno eh, se nam je zdelo, da se eh, vzpostavi skupne službe, torej med odborom regij in pa odborom za socialne ekonomske eh, zadeve, torej zlasti gre tu za eh, sektor prevajanja in pa logistike. In um, danes uh, je bilo tu, o, tem, je, o tem obveščena tudi kadrovska služba, torej uh, tu gre torej za ti dve um, entiteti, ki sta združili svoje moči na določenih področjih. Drugič, uh, Eh, kar se tiče eh, bivšega generalnega sekretarja eh, odbora, predpostavljam, da govorite o mojem predhodniku, torej če gre zan, potem bi vam povedal naslednje. Kot veste, je prišlo do upravnega postopka, ki je pokazal, da je eh, torej moj eh, predhodnik eh, izvajal določene druge funkcije, profesorske funkcije na različnih univerzah in zato je bil sprožen postopek, s katerim se je ugotavljal, če je to kompatibilno z njegovo funkcijo ali ne. Torej, preverili smo torej eh, eh, kompatibilnost eh, vseh teh funkcij in prav tako smo pridobili tudi mm, zdravniško spričevalo in na osnovi vseh teh dokumentov je bilo ugotovljeno, da je mnenje lahko pozitivno glede gospoda Oveje. Eh, vemo, da um, imamo eh, kar nekaj uh, postopkov, ki so v teku med gospodom Orveho in pa uh, upravo. In uh, nekateri postopki so že v pritožbenem uh, postopku. Torej, um, tu um, poznamo primer, torej, uh, uh, gospod je uh, Eh, torej invalid in eh, preden je eh, postal evropski funkcionar, je delal v mm, javni upravi v svoji državi in um, zato smo pač preverili, kakšna je bila situacija pred, preden je uh, začel svojo dejavnostjo uh, tu in kakšna je bila stopnja njegove invalidnosti prej. Kar se tiče žvižgačev in eh, njihovega statusa, morda v njegovem primeru za gospoda Vermeha bo to vodilo v bolj pozitivno eh, situacijo za njo. Ampak eh, še enkrat ponavljam, da je status žvižgačev že vsebinsko urejen v poslovniku iz leta 2004. In v vsakem primeru bomo vedno mm, strogo Eh, spoštovali zakonodajo. Gospod Bojanik. Um, um. Hvala lepa. Torej, um, imam zelo eh, lahko nalogo in sicer lahko potrdim to, kar je povedal kolega Luis Planas eh, v odboru regiji smo imeli torej, vzpostavljen sistem za žvižgače in sicer že od leta 2004. Eh, kar se tiče torej, raziskovalnega centra, je situacija identična. Torej, eh, naši člani imajo enake pravice, kar se tiče dostopa do uh, raziskovalnega centra, torej lahko uh, na zahtevo pridobijo vse podrobne študije in vsak. Um, Eh, član lahko pridobi tudi splošne informacije in po potrebi eh, tudi prilagojene informacije za posebne dogodke, naprimer EPRS. Eh, lahko pripravi tudi posebne biltene za naše plenarne seje oziroma druge dogodke. Sodelovanje gre seveda v obe smeri torej raziskovalni center včasih eh, pričakuje tudi eh, prispevek odbora regij in iz tega vidika imamo zelo plodno sodelovanje. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je poslanec govoril, oziroma poslanka govorila o reviziji um, uh, ključnih um, rezultatov in uspešnosti um, iz leta 2004 in tu smo uh, poskušali pripraviti torej, vse kazalnike. Spremenili smo to leta 2015 in sicer smo ločili medijske dejavnosti od um, dejavnosti socialnih medijev torej in vseh uh, dejavnosti na spletnih stranih in pa um, torej, um, mrežo deležnikov na evropski ravni. Kar se tiče uh, ravnovesja med spoloma, torej, mi imamo tri uh, ženske od osmih, ki so na vodilnem položaju, medtem ko uh, torej, uh, visoke funkcije pa so sto odstotno uh, zapolnjene ženskami, kajti to sem jaz. Hvala. Ja, to je tudi, tudi za nas pomembno. Hvala lepa, gospod Oksi. Hvala, gospa predsedujoča. Kar se tiče vprašanja gospe Ajale Zender, bi želel povedati naslednje. Torej, OLAF um, kot del uh, Evropske institucije mora um, spoštovati uredbo iz leta 2009 eh, o preglednosti in pa um, uredbo. Um, 45 eh, o leta 2001 v zvezi z um, varstvom podatkov. Torej, kar se tiče um, usmeritve, smo pripravili dva dokumenta, ki sta relevantna in sicer uh, glede um, javnega dostopa do dokumentov, ki vsebujejo uh, osebne podatke 24. marca 2011. To najdete na naši spletni strani in to so torej eh, dokumenti, ki opisujejo zadje in mi predlagamo proaktivni pristop k preglednosti in eh, predlagamo inštitucijam, tudi, tudi OLAF-u, da so kar se da proaktivne pri razkritju informacij, torej ukolikor to ne škodi eh, posameznikom in ne razkriva njihovih osebnih informacij torej eh, zato bi želeli biti pozitivni glede um, tega sobivanja teh dveh um, uredb. Uh, torej, uh, na to pa smo um, 23. novembra 2012 pripravili um, drug dokument, uh, torej glede pristopa, ki mu je treba slediti. Um, v primeru, da ima DPO kakšno vprašanje, eh, se lahko na nas obrne. Torej, vsake dve leti pripravimo tudi uh, analize, torej to delajo vse uh, institucije, vse agencije in poleg tega uh, mi obravnavamo tudi pritožbe in uh, ne boste presenečeni, če boste izvedeli, da je prišlo do pritožb glede Olafa. Hvala lepa, predsedujoča liste gesetzt. Ich habe eigentlich nur zwei kurze. Hvala tudi sebe sem dal na seznam govornikov. Dve kratki vprašanje. Prvo vprašanje praktično za vse. Mislim, da je dovolj, če Evropsko sodišče odgovori. Spraševali ste po najvišji pokojnini, povprečni pokojnini in povprečni pokojnini za leto 2014 za tiste člane osebe, ki so takrat stopili v uh, status upokojenca. Odkot imate te podatke, torej, torej vprašanje 15, eh, torej, zakaj to veste? In odgovorili ste na vse, oziroma vsi ste odgovorili razen Evropskega sodišča, eh, pravite, da ne veste, da naj se obrnemo na komisijo in to je razlog za moje vprašanje. Vsi ste ostane to odgovorili, za kar sem zahvaljujem, zato vas sprašujem, odkot to veste, predstavnika sodišča pa sprašujem, zakaj ne veste, tistega, kar očitno vedo vsi vaši kolegi in kaj lahko storimo, zato da boste v prihodnje lahko tudi odgovorili na to vprašanje. Tega že zadnjič niste odgovorili, tako da vas resnično prosim, da nam odgovorite na to vprašanje. Odkot tisti, ki to veste, veste in zakaj vi, ki tega ne veste, tega ne veste. In eh, drugo vprašanje tudi za sodišče in sicer, kar zadeva trajanje postopkov. Tu imamo pač povprečne roke trajanja eh, oziroma poprečne eh, roke oziroma trajanja postopkov. In tu imamo krajši roman in bi vas eh, prosila, če nam lahko poveste kaj več podrobnosti s tem v zvezi. Gospod Ruiz Garcia, če nam lahko poveste vi, kaj s tem v zvezi, preden damo besedo ponovno predstavniku sodišča, izvolite. Ja, torej ta informacija prihaja iz računovodskih izkazov. Torej, uh, pokojnine uh, so pač eh, nekaj, uh, kar se upravlja v finančni službi in predpostavljam, da bomo po potrebi te informacije lahko tudi pridobili v prihodnosti. Ampak torej, tam, ti podatki prihajajo torej, iz teh uh, izkazov. Dankeschön. Der Vertreter des Gerichtshofs, bitte schön. Hvala še predstavnik sodišča. Torej, zakaj vi ne veste tega, kar vedo ostali? In drugo vprašanje, kakšno je torej povprično trajanje postopka pred splošnim sodiščem? Hvala. Merci, madame. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Torej, glede podatkov v zvezi s pokojninami od leta 2004. Torej na osnovi um, statutarnih določb um, sodišče ne uh, izplačuje neposredno uh, pokojnin, torej to uh, izplačuje PMO torej eh, sodišče določi eh, znesek eh, in pravice do izplačila pokojnina, ampak potem pa ne spremlja izplačila. Predpostavljam, da so kolegi iz drugih inštitucij te podatke pridobili iz pač te, od te ustrezne službe. Torej, za nas velja samo, da pač ti podatki niso eh, neposredno eh, dostopni, lahko pa jih pridobimo torej, iz urada PMO in eh, jih lahko tudi predložimo po potrebi. Na to odgovor na vprašanje sedem vprašalnika. Torej, smo predložili povprečno trajanje postopka, torej um, za naša sodišča. In tu imamo statistične podatke, torej za 2014, podatki za 2015 še niso zbrani. Torej za 2014 um, sodišče EU eh, je bilo um, poprečno obdobje 15 mesecev, to je, to je najnižje. Um, Mm, najnižji rok trajanja eh, od leta 2007, ko je bilo obdobje torej običajnega postopka 19,3 eh, mesece. Eh, pri neposrednih pritožbenih postopkih je torej obdobje trajanja 20 mesecev, torej to je sicer krajše obdobje v primerjavi z prejšnjimi leti, ampak še vedno predolgo. Za 2014 eh, sodišče Evropske unije v predhodnem prostopku eh, torej, um, je um, registriralo uh, petmesečno obdobje v primerjavi z predsej daljšimi obdobji za leto 2007 torej eh, specifičnost eh, sporov, ki se pojavljajo pred eh, sodiščem EU in pa kompleksnosti zadev, naprimer pri gospodarskih sporih, torej to upravičuje tudi zelo dolge postopke, torej za 2014 35 mesecev za vprašanje državnih pomoči. Um, 43 eh, mesecev za druge kompleksne zadeve, za neposredne tožbe 22 eh, eh, mesecev in za um, tožbe na sodišču za uslužbence 12 mesecev, uh, torej za zadeve, uh, ki so vodile v sodbo 12 mesecev in pa uh, 9 mesecev za preostale zadeve. Hvala lepa. Ali nam lahko odgovorite na vprašanje 26, eh, torej, eh, ki eh, se nanaša na pokojnine v pisni obliki, kot so to storile druge institucije. In zanima me, ali lahko vse te številke, ki ste jih sedaj navedli, torej, ki niso v vprašalniku, ali nam jih lahko posredujete v pisni obliki, da ne bo prišlo do napak. Hvala lepa, gospod. Hvala ende der heutigen anhörung der anderen institutionen. ich möchte tako s tem smo zaključili. Hvala lepa vsem poročevalcem in poročevalcem v senci. Tako zdaj pa vabim eh, vse, da če imate še nekaj časa, nazdravimo novemu letu. Hvala vsem za sodelovanje in vsekakor ostajamo v stikih. Hvala lepa in zaključujem sejo.